So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje, lep pozdrav na današnjem zasedanju odbora za zaposlovanje. Najprej sprejetje dnevnega reda. Tega lahko potrdimo z dvema spremembama, namreč točka šest, eh, jamstvo za veščine, in pa točka sedem, evropski okvir za, za življenjsko učenje kontekstu kvalifikacij, to bomo predstavili, preložili, ampak to nič ne spremenja na današnjem dnevnem redu, ki je sicer zelo natrpan, tako da bi predlagal, da smo kar se da strogi glede časa za govor, predstavniki počinjski pil po dve minuti, tudi poročevalci in uh, poročevalci v senci, kajti sicer nam danes ne bo uspelo. Izuzeti so seveda eh, strokovnjaki, katerih čas za govor bomo opredelili pred nastopom. Danes imamo na voljo vse jezike z izjemo finščine, malteščine, hrvaščine in irščine. Davida ni, tako da s tem v zvezi verjetno pritožb ne bo. Vseeno pa moramo to vzeti na znanje. E, zapisnik 18. 19. aprila 2016 e, in 12. E, julija in 13. 50. julija 2016 tudi lahko potrdimo, pripomp ni bilo. Mm, prehajamo pa na točko 4 na dnevnem redu in sicer bomo govorili o prilagoditvi predpisov držav članic glede zahtev o odpravljanju ovir pri proizvodih in storitvah bom še enkrat to hm, kasneje morda ponovil v angliščini, pravi predsednik. Danes nas eh, čaka 65 minut na predstavitev na to temo. Pozdravljam strokovnjake, ki smo jih eh, povabili skupaj s strokovnjaki, se želimo o tem pogovoriti in seveda imamo v tem primeru na voljo tudi tolmačenje v znakovni jezik in pa tudi prepis iz govorjenega jezika v pisani jezik tu na steni. Gospa Ingrid Feindorf kot koordinatorica ženevskega urada, gospod David Kapoci, ki je izvršni direktor US Export, Sabine Lobnik, Mobile Manufacturers Forum in pa gospa Ana Lawson, iz Univerze v Lidzu, profesorica prava in direktorica Centra za študije o invalidnosti. Lepo zdrav vsem. Brez kakšnih eh, velikih pompoznih predstavitev predlagam, da se kar lotimo dela. Po pet minut eh, vsak, kot rečeno, čas je zelo natrpen, tako da če se držite pet minut, mislim, da bo lahko vsem večno hvaležen. Gospa Ingrid Eindorf je prva strokovnjakinja na mojem seznamu, izvolite. Hvala lepa. Najprej hvala organizatorjem za povabilo na ta pomemben dogodek naši organizaciji. To je globalna pobuda, ki se dozema za pravice invalidnih oseb, spremljamo status eh, CAPD, raziskujemo in identificiramo inovativne in učinkovite rešitve, promoviramo izmenjavo znanja in pa tudi eh, identificiramo rešitve. Naše raziskave se soočajo na zaposlovanje, dostopnost, neodvisno življenje, politično participacijo, izobraževanje in informiranje ter eh, informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dostopne tehnologije in storitve so predpogoj za Mm, uživanje človekovih pravic. Dostopnost je vprašanje življenja in e, smrti. In naše raziskave iz 2014 kažejo, da je velika večina e, tretjih držav brez kakršnega koli sistema za zgodnje opozarjanje, niti e, sistema za e, nujne primere, ki bi bil prilagojen tudi tem osebam. Na japonskem je v, v letu 2011 ob eh, potresu umrlo štirikrat več eh, invalidnih oseb kot eh, neinvalidnih, ravno zaradi nedostopnosti do takšnih storitev. UNESCO leta 2014 je opredelil dostop do informacij in znanja z uporabo IKT in asistivnih tehnologij za osebe z invalidnostmi in ostale neodtujljiva človekova pravica. V današnji informacijski družbi učenje vse bolj poteka preko spleta, preko interneta, ki preko računalnika, pametnega telefona ali tablice imamo tako imenovane eh, masovne online mm, tečaje in eh, na ta način je možno zagotoviti učenje, ki je tudi samo usmerjeno. Predsedujoči, prosim, če ste lahko nekoliko počasnejši, sicer je prepis nemogoč. No problem. <coughs> Ni problema, se upravičujem. Malce sem preveč vznemirjena, očitno. Torej, v tem smislu dostop do tehnologije in eh, storitve izboljšuje večino, za večino tudi njihovo zaposljivost. To omogoča ljudem, da sploh lahko delajo. Naše raziskave leta 2014 so pokazale, da je pomanjkanje dostopnosti delovnih eh, eh mest, eh, javnega prevoza in javnih eh, zgradba eden glavnih razlogov, zakaj so ukrepi za spodbujanje zaposlovanja invalidnih oseb izredno neočinkoviti in vedno bolj se naša delovna mesta spreminja zaradi vse večje uporabe digitalnih tehnologij. Po podatkih OECD je, se bo 25 odstotkov vseh zapustitev bistveno spremenilo zaradi avtomatizacije. In eh, vprašanje eh, dostopnosti je torej ključno za vse, tudi za gospodarske subjekte. Ta dostopnost se še vedno razume kot eh, vprašanje ki predstavlja neko ekskluzivno korist eh, invalidnim osebam, ampak to je nekaj, kar eh, konec koncev služi vsem eh, članom družbe. To vpliva tudi na varnost otrok, nosečnic, turistov, migrantov, tistih z začasnimi poškodbami in ostarelim. Po podatkih iz ZDA se po število ljudi nad 60 letom med leti 2013 in 2015 in 2030 povečalo za 56 odstotkov. In uh, zato je vprašanje dostopnosti tudi poslovno vprašanje. In uh, to kaže tudi študija, ki je pokazala, da je to možno izboljšati brez prevelikih dodatnih uh, stroškov. Gre za uh, to, da se tudi za jasnostjo uh, Eh, online platform izboljšuje eh, tudi stopne zadovoljstva. Pravno zavezujoči inštrument je zato ključna prednost in naše raziskave kaže tudi na pomen določanja standardov in skladnosti z zakonodajo. Pomembno je, da se upošteva vse razsežnosti koncepta dostopnosti v širšem smislu, ki izhaja tudi iz eh, CRPD, vključno za socialnimi eh, institucionalnimi, fizičnimi eh, in ekonomskimi vidiki dostopnosti. Kar zadeva intelektualno razsežnost, na to se pogosto eh, pozablja. In pomembni so evropski standardi, da bodo informacije enostavno razumljive in berljive. To bo ključno ne le za osebe z hm, intelektualnimi hm, težavami oziroma eh, pomakljivostmi, ampak tudi za številne odrasle, ki nimajo osnovnih kvalifikacij in ki imajo težave z osnovnim branjem in razumevanjem. Pomembno je, da so vsi proizvodi in vse storitve na voljo tako z vidika infrastrukture kot z vidika delovanja. Neka storitev bo dostopna le, če bo tudi vsega, stavba, v kateri se ponuja, ali spletna stran, na kateri se ponuja dostopna. Zato je ključnega pomena, da uberemo eh, nek celovit, univerzalen pristop pri snovanju v eh, to vrsti storitev, da bodo te na voljo čim širšemu krogu, brez potrebe po dodatnih eh, prilagoditvah. Če zaključim, čestitke vsem tistim, ki ste bili vključeni v pripravo tega osnutka. Evropskega akta o dostopnosti. Popolnoma podpiram eh, tudi celovit pristop k temu vprašanju, kar zadeva proizvode in storitve v Evropski uniji. Hvala lepa. Zdaj pa gospod David Capozzi, US Access Board. Thank you. Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, Spoštovani člani odbora, hvala za priložnost za to predstavitev. Imam več kot 30 let izkušen na področju invalidnosti. Bil sem eden od devetih pravnikov v eh, pravni ekipi, ki je svetovala kongresu pri razvoju akta o američanih invalidih. Skrbel sem za več kot 20 predlogov ter 15 eh, eh, končnih eh, ured, ured o invalidnosti in dostopnosti. Eh, svetoval oziroma sodeloval sem s 14 svetovalnimi odbori eh, in eh, sodeloval s 350 organizacijami pri različnih eh, temah. Imam veliko izkušenj in zato bom komentiral Evropski akt o dostopnosti. Vsi moji komentarji so osebne narave, ne predstavljam vlade. Najprej bi vam rad čestitev, da obravnavate pomembne vprašanja dostopnosti pri nekaterih izdelkih in storitvah. Presenečen pa, pa sem nad omejenim eh, obsegom tega akta. Naprimer, eh, v predlogu ne najdemo eh, javnega dostopa do nekaterih zunanjih območij in pa eh, notranjih in eh, eksternih elementov poslopi in eh, transportnih poslopi. pri nas smo poskrbeli za dostop do uh, trgovskih poslopsij, sodišč, restauracij, gledališč, aren, ig, uh, igrišč, uh, bazenov, športnih poslopij, ribolovnih uh, poslopij, golf igrišč in tako naprej. Pri tem pa pripravljamo tudi nove zahteve za uh, klančine na robnikih, pločnike, uh, Eh, prehode za pešce, parkiranje na ulici in eh, poti za eh, pohod in kolesarstvo. Ta osnutek akta je nedovršen. Leta 1991 smo predstavili smernice za akt o američanih invalidih in za dostopnost pri bankomatih je eh, besedilo zahtevalo, da bodo navodila in informacije na voljo in dostopne eh, slepim in slabovidnim. To je funkcionalna zahteva. Ampak eh, ta določba je bila tako nedoločna, eh, da so bili razviti bankomati z ogromnimi eh, napisi v eh, Brajlovi pisavi, niso pa bili spremenjeni operacijski sistemi za te bankomate. Zagovorniki slepih in slabo, slabovidnih so zahtevali, da bankomati zagotovijo tudi audio eh, povezave. Vse skupaj je romalo na sodišče, ampak naše smernice so bile tako nedoločne in nespecifične, da eh, audio ni bil zahtevan. Leta 2004 smo Eh, revidirali smernice eh, in od takrat naprej zahtevamo, da bankomati eh, zagotavljajo tudi govor, audio in standardni vtič za slušalke. Leta 2012 smo imeli tako več kot 100 tisoč bankomatov, ki omogočajo govor. Naš akt o rehabilitaciji pod poglavjem 508 pokriva eh, tudi funkcionalne kriterije, tako kot vaš predlagani akt. Obenem pa eh, predvidevamo tehnične kriterije. Kriteriji za funkcionalno delovanje se uporabljajo za končno ocenjevanje eh, proizvoda in za tehnologije, ko te obstajajo. Le ko tehnične kriterije določbe ne pokrivajo celotnega proizvoda, se poslužujemo funkcionalnih kriterijev. Naši standardi IKT so bili nadgrajeni in sedaj uh, upoštevajo e EN 301-549, novi standard za javno uh, naročanje v Evropi. Ta standard ima tako kriterije za funkcionalno delovanje, kot tudi tehnične določbe tako kot naše zahteve v ZDA. Tudi, eh, če upoštevamo prvo prilogo, bi lahko akt okrepili, če bi eh, gradili na standardu EN. Tretjič, rad bi izpostavil problematiko uporabe oznake CE. Sploh, če se uporablja zgolj funkcionalna raven funkcionalne zahteve je težko uh, meriti. Naj se vrnem k primeru bankomatu. To, kar eh, nek proizvajalec, jem, eh, proizvajalec jemlje kot eh, zagotavljanje dostopnosti, se lahko razlikuje od drugega proizvajalca. In takšna oznaka CE je lahko v tem primeru eh, brez smisla ali pa zavajujoča. Naprimer, kar se tiče eh, delovanja z omejenim dostopom in eh, močjo. Kaj, kaj, kaj bi se zgodilo, če bi, če bi naprimer eh, nadzorne tipke bile na višini 1220 mm ali pa na 1524 mm? Proizvajalci bi lahko uporabili oznako, ampak to ne bi eh, povedalo veliko. Zaradi tega razloga pri nas ne pridedevamo takšnih oznak v skladu uh, sekcijo 508. Akt predideva eh, uporabo pravnih eh, instrumentov za posameznike, ampak treba je narediti še več. Pri nas eh, uporabljamo pritožbe državljanov, civilno pravdo in zasebno pravdo. Začeti je treba nekje, to je res, ampak potreben je robusten sistem izvajanja pravda in nadzora. Drugače ta akt ne bo dosežel, dosegel uh, ciljev. Pravice brez pravnih sredstev niso prave pravice. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Sabine Lobnik, Mobile Manufacturers Forum. Many thanks. Um, I have prepared a power... Hvala lepa, pripravljeno imam tudi PowerPoint eh, predstavitev samo toliko, da vidimo, kje se bo prikazala. Yes, Many ja, hvala lepa. Torej, najprej najlepša hvala za današnje povabilo, da z vami delimo naš premislek o Evropskem aktu o dostopnosti. Zastopam eh, Evropski proizvaj, oziroma mednarodni forum proizvajalcev mobilne opremi. Že več kot 8 let se ukvarjamo z vprašanjem dostopnosti eh, in eh, otepljivi izid našega dela je baza podatkov eh, GERI, to je online spletna stran, ki zagotavlja podatke o ustrezni opremi za invalidne osebe. Zdaj imamo več kot 1200 mobilnih podatkov, telefonov z tovrstnimi lastnostmi e, in pa tudi 16, e, kmalo 17 e, jezikov. Kar zadeva akt o dostopnosti. Naj začnem s pozitivnim sporočilom, da popolnoma podpiramo ta cilj, da se opolnomoči potrošnika, da promoviramo dostopnost in da še nadalje izboljšamo. 18 podjetij, ki jih je aktivno vključenih v projekt GERI, se je zavezalo poročanju o lastnostih, eh, dostopnosti, ki so že na voljo v glavnih eh, najbolj raširnih proizvodih danes in da se zavezuje tudi sodelovanju z organizacijami invalidov preko platforme GERI. Glavna misija tega projekta je zagotoviti informacije o že obstoječih rešitvah eh, potrošnikom in potrošnika opolnomočiti, da najde tisto napravo, ki najbolje izpolnjuje njihove potrebe. Če imate to vrstne lastnosti mm, nekako v primerjalni tabeli, to spodbuja tudi konkurenco na trgu. Rada bi se dotaknila dveh vidikov, ki jih je že omenil David v svojem nagovoru, preden sem jaz začela, in sicer oznaka CE in pa funkcionalni pristop. Kar zadeva CE oznako, mislim, da je izrednega pomena, da razumemo, da je tu pristop eh, po načelu vse ali nič. Če ne bi torej uporabili CE oznako za dostopnost, bi številni proizvajalci morali eh, biti v položaju, da rečejo, da ta eh, naprava izpolnjuje pogoje in zato jo lahko označimo za CE oznako. Ampak dostopnost ne deluje na takšen binaren način. Naj vam dam konkreten primer oziroma dva, da boste razumeli, zakaj gre. Tu vidimo dve napravi, ki sta danes na voljo na trgu. Imamo napravo A, ki ima številne lastnosti, na podlagi katerih je dostopna za osebe, ki so slabovidne. Ima povečevalo ekrana, eh, prilagodljivo velikost eh, pisave, eh, kontrasta in tako naprej, številne druge lastnosti, ampak nima pa podpore za brajlo čitalnik in nima tudi vnaprej naloženega bralca ekrana, kar pomeni, da je za slepe uporabnike ta neuporabna naprava, ta naprava neuporabna naprava B ima veliko lastnosti, ki so primerne za gluhe eh, uporabnike. Ima eh, video funkcijo za hm, znakovni jezik, ima eh, vizualne, vizualna opozorila, nima pa naprimer nastavitev za slušne aparate in zato takšna naprava ni dostopna za osebe z okvarami sluha. In eh, nobena od teh naprav danes ne bi dobila oznake CE po teh pravilih, ker je, so pravila oznake CE vse ali nič. In te naprave torej ne bi bile več na trgu, čeprav imajo številne pozitivne lastnosti za določene skupine uporabnikov. Kar zadeva drugo načelo, funkcionalni pristop, menimo, da trenutna, trenutni akt ni spisan na funkcionalen način. Konkreten primer. V prilogi A oziroma v prilogi 1 danes piše, da je potrebno zagotoviti alternativno barvo za sporočanje informacij. Funkcionalni pristop, kot ga orisujete tudi standard o dostopnosti EN 359, ki ga je omenil eh, David, pomeni, da je možna tudi takšna predstavitev, ki mm, omogoča uporabniku percepcijo barv. Tako da obstaja veliko drugih možnosti za to, da industrija izpolni te pogoje. Naj povdarim, da se strinjamo eh, s skupnim ciljem opolnomočenja potrošnika in strinjamo se tudi, da mora obveznost eh, ostati na strani gospodarskih subjektov, da obveščajo potrošnike, da jim dajo vse potrebne informacije o obstoječih rešitvah, ki so na voljo na trgu danes. Ampak globoko smo prepričani, da je potrebno slediti funkcionalnemu pristopu in da to bi priporočali, da se osredotočamo bolj na eh, poročanje kot pa na oznako CE. Glede na pomankanje časa ne bom šla v podrobnosti naslednjih eh, prosojnic, ampak vsi tisti, ki vas eh, zanima, zakaj menimo, da CE oznaka ne bi ravno pripomogla k doseganju našega skupnega cilja, povzemam nekaj ključnih ugotovitev. V zaključek naj povem, da z veseljem sodelujemo s parlamentom in komisijo pri doseganju našega skupnega cilja in da najdemo tudi najboljši način, kako ta cilj doseči. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa Ana Lawson, Univerza iz Lidza. Izvolite. Okay, many thanks, Chair, and Najlepša hvala, gospod predsednik. V veselje mi je, da sem lahko danes tukaj v Evropskem parlamentu. Evropski parlament ima dolgo zgodovino podpiranja pravic invalidov. Danes bom govorila o pravnih imperativih in o priložnostih. Govorila bom tudi o moralni podlagi za akt o a, eh, dostopnosti. Najprej sem želela govoriti zgolj o pravnih vidikih, ampak zdelo se mi je napačno, da kar pozavimo na etiko. Najprej torej pravni vidiki. Gre za konvencijo o pravicah invalidov Združenih narodov. Vsi verjetno poznate to besedilo, ki ga je ratificirala velika večina držav članice, razen ena, če se ne motim, in tudi Evropska unija je ratificirala. Eh, ta dokument. Izvajanje zahtev iz konvencije je obravnaval tudi spremljavni odbor lani in izpostavili so pomen predloga akta o dostopnosti. Pozvali so Evropsko unijo, da čimprej spreme ta akt. zahteve o dostopnosti eh, izhaja iz 9. člena konvencije. Ta zahteva od držav partneric in od Evropske unije, da zagodovijo eh, enakovreden dostop do fizičnega okolja, prevoza informacij in eh, kom, informacijskih in komunikacijskih, komunikacijskih tehnologij, se upravičujem, ter drugih storitev, ki so na voljo javnosti. Sprejeti je treba ukrepe, s katerimi odpravimo, eh, identificiramo in odpravimo ovire, sprejmemo minimalne standarde in smernice ter eh, spodbujamo ustrezno razvit eh, dizajn ter ustrezne tehnologije IKT. Te zahteve so torej precej specifične. Kar se tiče specifične vsebine 9. člena in drugih členov pogodbe, je dostopnost eno od splošnih načel eh, konvencije. To pomeni, da gre za horizontalna vprašanja, gre za vstopno pravico. Brez dostopnosti vse druge človekove pravice izgubijo eh, pomen za številne invalide. Še en komentar v zvezi s konvencijo to je člen 4.3, ki zahteva od držav podpisnic, da se posvetujejo z organizacijami eh, invalidov pri oblikovanju in izvajanju politik, ki eh, se nanašajo na konvencijo o pravicah invalidov. In zdi se mi, da je to z vidika dostopnosti še posebej pomembno. Sedaj pa pravne priložnosti. Ko se odzivamo na ta pravni imperativ, glede na to, kakšne zaveze je sprejela Evropska unija in ne države članice, se moramo zavedati dejstva, da ima sedaj eh, Evropska unija priložnost, da s pomočjo akta o dostopnosti izboljša delovanje na notranjem trgu, da se lahko znebi eh, obstoječih in prihodnih ovir v obliki nedoslednih eh, standardov. Države članice morajo prav tako izpolnjevati svoje zahteve, ki izhajajo iz konvencije in morajo odpraviti ovire na nacionalni ravni. Ta akt o dostopnosti omogoča Evropski uniji, da razjasni pomen dostopnosti, eh, kakor se ta pojavlja v drugih eh, zakonodajnih aktih, naprimer direktiva o javnem naročanju ali pa v kontekstu audiovizualnih in medijskih storitev. Sedaj pa se lahko obrnemo eh, k morali, k etiki. Dosto, eh, dostopnost in pomakanje dostopnosti ima svojo ceno, ima svoje posledice. Dostopna tehnologija ima svojo ceno in to odražata dva primera, uh, ki ju je obravnaval odbor za konvencijo Združenih narodov. Najprej Newsti in Takaš proti Mačarski iz leta 2013. Raziskave kažejo, da eh, nedostopni bankomati povzročajo tveganja. Invalidi morajo svoje bančne informacije zaupati drugim, eh, dati morajo naprimer svoje PIN številke to poveča eh, tveganje za finančno zlorabo invalidov. To pogosto pomeni tudi, da eh, bančna zavarovanja ne pokrivajo teh oseb, zato ker so razkrili svoje eh, pin številke drugim, na primer. Drugi primer je Jungelin proti švedski. Verjetno številni v tem odboru poznate ta primer to zadevo, zato ker se nanaša na zaposlovanje. Gre za vprašanje eh, pomankanja dostopa do interneta v eh, velikem javnem zaposloval, eh, zaposlovalcu, delodajalcu. Stroški so bili previsoki za omogočanje tega dostopa in invalidna oseba ni dobila službe zaradi tega, ker ni imela dostopa do interneta. Ingrid je že dobro razložila, zakaj gre pri takšnih primerjih. Zato se bom sama tukaj ustavila. V zaključku bi rada dejala, da eh, je treba ukrepati. Obstajajo stroški, finančni, socialni, čustveni, zdravstveni stroški eh, pomankanja dostopa. In eh, invalidi trpijo zaradi teh posledic. Akt o dostopnosti je priložnost, da izboljšamo to področje ko razmišljamo o izboljšavah, pa ne smemo pozabiti, da je to izjemno pomemben ukrep, ki izhaja iz zaveze Evropske unije in držav članic. So, Tako, vsem strokovnjakom in strokovnjakinjam hvala lepa za vaše predstavitve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 Namen eh, te javne predstavitve je, po mojem mnenju vsaj, predstavitev stališč strokovnjakov, da poročevalec in poročevalci v esenci lahko te informacije tudi vključimo v poročilo. Rad bi opozoril na nekaj pomankljivosti. Namreč eh, eno stvar tule pogrešam. In sicer nekoga, ki bi tu zastopil Evropski forum invalidnih oseb. Tudi oni so pomemben deležnik in eh, mislim, da bi lahko dali zgled s tem, da bi presodeoči tudi morda predsedniku te organizacije dal eh, besedo, eh, da nam tudi predstavniki te organizacije lahko povedo, kaj od nas pričakuje. Ja. No, zelo se veselim sodelovanja s poročevalci v Senci. Kot eh, smo slišali, je ta tema za vse nas eh, velik izziv. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo Richard Howitt. Richard? Ga ni v dvorani? Je? Ga ni. Potem pa dobi besedo Helga Stevens. Bedankt u wel, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk ook verwelkom ik deze hoorzitting. Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi za organizacijo današnje javne predstavitve. Mislim, da je pomembno, glede na to, da zdaj imamo to priložnost, da se lotimo Evropskega akta o dostopnosti. In podobno kot je dejal Adam, eh, tudi jaz menim, da je pomembno, da vključimo organizacije, ki zastopajo invalidne osebe, vključen z organizacijo EDF, torej Evropski forum o invalidnosti. Imeli bomo še veliko priložnosti pogovoriti se o tej tematiki v prihodnih tednih in mesecih in mislim, da moramo ugotoviti in slišati, kaj želijo eh, predstavniki, omenjeni predstavniki, povedati nam, torej eh, njihovim nastopnikom tu v Evropskem parlamentu. Ja, to je vse eh, zelo lepo in prav, ampak eh, mislim, da bi vsekakor tudi sam znal to povedati. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Imam eh, zelo zajeten kup zapiskov tu. Rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste podali predstavitve danes. Uvod je bil zelo dober. Nekoliko drugačen pogled na stvari, kar je dobro, ker potrebujemo tudi drugačno perspektivo. In kot ostali poročevalci v senci, tudi jaz, veselim sodelovanja s strokovnjaki, z različnimi strokovnjaki na tem področju. To je področje, kjer moje strokovno znanje ni eh, najbolj usporjeno, tako da se veselim tega, da se bom veliko novega naučila in da se tudi naučimo iz izkušenj v drugih državah, kajti na ta način bomo, upam vsaj, imeli na koncu dober dokument. Tako da kot ostali poročevalci v esenci, se tudi jaz eh, veselim sodelovanja z poročevalcem Koso in da bomo na koncu imeli akt o dostopnosti, ki bo resnično naredil nekaj dobrega za invalidne osebe. Hvala lepa, Kostadine Kuneve ne vidim, Tatjana Ždanoka. Ja, prej je bila še tu. Tatjana, izvoli. Ja, hvala, se upravičujem, ker sem malce zamudila. Nekaj težav je bilo v prometu. No, kot slišim, je razprava tekla o neprisotnosti predstavnikov nevladnih organizacij tu na teh eh, javnih predstavitvah in strinjam se, z izrečeno željo potem, da bi bili prisotni tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki zastopajo invalidne osebe in tudi drugi akteri, drugi deležniki. Namreč glavno načelo, ključni pristop pri tem dosjeju ni zgolj tehnična dostopnost eh, storitev in eh, blaga In glede na to, da smo odbor za zaposlovanje in da smo pristojni za ta doseg, mu moramo dati dodano vrednost in zato moramo razmisliti o vseh vidikih dostopnosti blaga in storitev, tudi socialnega vidika. Toliko na kratko. Hvala lepa. Danke sehr. Laura Acea sehe ich. Hvala, Laure Acea ne eh, vidim. Naslednjega govornika tudi ne, zato zdaj sprašujem takole. Dominik Martin, želi besedo, izvolite. Hvala lepa. Dve minuti. Torej, glede te javne predstavitve, to pozdravljam in tudi vse tiste, ki so tu podali svoje predloge. Ampak, ampak predlog direktive naj bi izboljšal delovanje notranjega trga in odpravil mm, ovire prostemu pretoku, zato da bi na ta način omogočili višjo mero vključenosti in avtonomije vseh eh, članov družbe, ampak s harmonizacijo cen, bomo omejevali konkurenco med podjetji, pa tudi konkurenco med eh, državami in lokalnimi skupnostmi, kajti konec koncev gre tudi za vprašanje javnih eh, naročil. In zdaj sem pri temu ampak. Zdelo bi se, da je vprašanje invalidnosti tu bilo instrumentalizirano eh, v korist enotnega trga in, in vrednost postaje nek izgovor, da se lažje sprejme harmonizacija zakonodaje in poenotenje trga. In zato je povezava med fizično dostopnostjo in pa dostopnostjo do proizvodov nekaj, kar predstavlja neustrezno zmešnjavo. Ratifikacija UNCRPD-a strani Unije same je tudi svoje vrstna premjera in to je svoj vrsten trojanski kon, katerega namen je usiliti enotni trg po načelih eh, federalizma v Evropi. Dobro, potem pa predlagam takole, še dva govornika sta na seznamu. Zdaj eh, sprašujem, ali kdo ugovarja predlogu Adama Hrvatska. Kose in pa kolegice Stevens, da bi dali besedo Catherine Norton, izvršni direktorici Evropskega foruma za invalidnost. Ne, nihče ne ogovarja. Dobro. E, in potem bo na koncu besedo dobil še Adam Kosa, besedo zdaj dobi Ane Gerike, potem pa Juta Steinrock. Hvala lepa za besedo. Moje ime je Catherine Upton, prihajam iz Evropskega foruma. Eh, vrednost EFD oziroma EDF. EDF, eh, ki zastopa evropejce mm, z invalidnostmi, smo že več let eden najbolj glasnih akterjev, ki je govoril v prid temu aktu in eh, to velja tudi v tem zakonodajnem obdobju oziroma postopku. Hvala torej za besedo, hvala tudi poslancem v Evropskem parlamentu, ki ste izpostavili obveznost, ki jo nalaga konvencija OZN, da se pomenljivo eh, angažiramo z invalidnimi osebami pri političnih odločitvah, ki jih neposredno zadevajo. Ta akt je ključnega pomena, saj ima potencial, da spremeni vsakodnevno življenje več kot 80 milijonov ljudi z invalidnostmi in več kot 80 eh, milijonov eh, starejših oseb v Evropi, da bodo na ta način storitve in blago lažje in eh, bolj dostopne. Na ta način bodo eh, te osebe lahko kupovali na spletu, naročile storitve ali brez težav naročile in kupovale letalske karte. Ampak, če želimo, da bo ta zakonodaja učinkovita, je potrebno razširiti področje uporabe in zato se veselimo sodelovanja s člani odbora za zaposlovanje, da bo ta akt resnično močan in pomemben. Večina eh, ljudi se strinja, da je pomembno se zavediti, da če bi naprimer bil sam bankomat dostopen, zgradba, v kateri je pa ne, Eh, da to ni skladno z zakonodajo oziroma z konvencijo, tako da iz tega naslova pozivamo k razširitvi področja uporabe. Prav tako je nek zakon lahko le toliko močan, kot je mehanizem izvajanja in zato je pomembno, da imamo tudi močne, močne mehanizme, ki bodo zagotavljali ustrezno veljalo zakonodaje. Številne izjeme seveda lahko tudi ošibijo besedilo in jih treba previdno uporabljati. Upamo, da bo odbor to ohranil v mislih, da bomo na koncu imeli akt o dostopnosti, ki bo vreden tega imena. EDF je seveda na voljo eh, vam in eh, članom tega odbora eh, za celotno trajanje tega zakonodajnega postopka. Dobro, zdaj pa treba eno stvar hitro razjasniti. Če dam besedo poročevalcem in vas ni, prosim, da se zelo hitro skupine javijo in povedo, kdo je dejansko govornik v imenu skupine, Jutta Steinrock v imenu SD. Ja, morda niste videli, da sem se prijavila k besedi. Me pa veseli, da je EDF vendarle dobil priložnost, da spregovori poročevalec. Tega sicer ni dal na prvotni predlog, o tem smo se pogovarjali in na sestanku koordinatorjev. Večina je to zavrnila, ampak veseli me, da so vendar dobili priložnost, eh, da nas naslovijo, kajti dejstvo je, da ne govorimo o ljudeh, ampak da govorimo z ljudmi. In mislim, da je današnja javna predstavitev pokazala, da nas čaka še nekaj domače naloge. Eh, tu ne gre za nek eh, nacionalistični boj proti enotnemu trgu, kajti ljudje mm, z invalidnostmi so seveda ljudje, ki morajo dobiti dostop do proizvoda tudi iz drugih držav, ne samo iz svoje države. Eden ključnih problemov, s katerimi se v Evropi soočamo, je dejstvo, da svet še vedno blokira horizontalno direktivo o prepovedi diskriminacije. Bistveno hitreje bi lahko napredovali, če bi ta blokada v svetu končno padla v parlamentu se nam je uspelo dogovoriti glede tega vprašanja in temeljna vprašanja, temeljni problemi, se pravi dostop do ustreznih stanovanj, do zdravstvene oskrbe, do eh, zavarovanja, eh, do zgradb, je nekaj, kar je tudi za vse osebe z invalidnostmi ključnega pomena. Eh, če bi nam lahko morda podali še nekaj primerov, konkretnih primerov, kjer bi kon zelo konkretno lahko izboljšali predlog komisije, bi bilo to zelo pomembno. Ta primer z bankomatom se je pojavil večkrat danes, ampak so še drugi eh, primeri, kjer se stvari nedvomno lahko izboljšajo. Hvala lepa. Če nam lahko posredujete to vrstne primere v pisni obliki, bo to vsega kor zelo koristno za nadaljevanje našega delovnega procesa. Ane Gerike. hier. wir diskutieren heute den vorschlag der kommission zur angleichung der rechts und verwaltung. dostopnosti proizvodov in storitev in prepričan sem, da nam bo uspelo pod eh, vodstvom Adama Kose tu dati tudi prave podarke. S tem v zvezi bi rad dodal še nekaj konkretnih eh, specifik in mislim, da jih bo še mnogo več, kajti dve takšne zadevi sta meni osebno zelo pomembni. Najprej eh, vse evropsko priznavanje pomena psov eh, vodnikov. Pogosto poslušamo o težavah ljudi, ki so odvisni od svojih psov vodnikov, vedno znova pa v trgovinah, restauracijah ali uh, javnem uh, prevozu naletijo na neodobravanje oziroma jih celo vržejo ven. Tako da mislim, da je potrebno mm, zagotoviti vse evropsko mm, priznavanje vseh vodnikov, eh, da bodo povsod eh, dobrodošli. Potem še ena tema, ki se zdi meni pomembna kot eh, člano stranke, ki podpira družine. Namreč vse evropska pravica do dojenja vedno znova namreč prihaja do primerov, ko doječe matere eh, preganjajo ali pa jih mečejo ven iz eh, restauracij, parkov ali, ali vlakov, eh, zato ker preprosto dojijo svojega otroka. To je diskriminacija in izključevanje dostopa do storitev na notranjem trgu. In to je problem, s katerim se soočajo številne matere, ki bi bile hvaležne, če bi jim to praktično samomevno pravico do dojenja zagotovili na evropski ravni. Po vzoru britanskega Accessibility Acta, ki prepoveduje diskriminacijo doječih mater. Zakaj ne bi na tej podlagi tudi razvili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 povedano. Zdaj nisem prepričan, ali je zdaj moja beseda zadnja tu na, tem, eh, na tej javni predstavitvi, ampak eh, na začetku sem hotel čisto na kratko povedati, da je pomembno dati besedo tudi predstavnikom EDF. Ampak ena stvar eh, je pomembna, ki bi jo rad povedal tu proti koncu. Namreč številni eh, prispevki so izpostavljali, da je področje uporabe preosko zastavljeno. Ampak, če pravila ne določajo, če predpisi ne določajo, kako natančno naj bo zasnovan nek produkt, če torej teh pravil ni, potem bo dostopnost za invalidne osebe še naprej ostajala problematična. Skratka, zahteve in pogoji ne smejo biti omejeni. Pomembno je zagotoviti popolno dostopnost eh, produktov in eh, storitev. Kar pa zadeva to, kar je dejal francoski kolega, naj izpostavim, da. problem invalidnosti ne velja mešati z notranje političnimi zgodbami. To sta dve popolnoma ločeni zgodbi in zato ne morem dopustiti, da prihaja do takšnih izjav. Tu gre za človekove pravice, konec koncov. Hvala lepa. Hvala. S tem smo zaključili z to razpravo za danes. Še enkrat bi prosil strokovnjake, da nam predloge ki lahko še izboljšajo naš eh, osnutek, posredujejo. Vsem vam hvala lepa za vašo podporo. Naj izrazim tudi zahvalo tolmačem znakovnega jezika in tudi tistem, ki so poskrbeli za prepis pogovora. Torej, rok za Vložitev amadmajev je 20. oktober, izmenjava mnen 29. in potem 21. 22. januar 2017 eh, glasovanje. Tako, s tem prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer Evropski steber socialnih pravic, poročevalka je Marija Žuao Rodrigeš, ki je danes nekako ne bom spregledal, kot sem to storil zadnji krat. Danes nam bo uspelo. Lep pozdrav tudi Elenu Larsonu, posebnemu svetovalcu Jean-Claude Junckerja na to temo, ki nam je danes tu na voljo tistim, ki ste nekoliko zamudili, naj samo še enkrat ponovim, da omejujemo čas za govor na dve minuti. To velja tudi za Marijo Žuvao Rodrigeš, ki dobi torej besedo za dve minuti, potem pa Adam Larsen eh, dobi besedo za deset minut, je pač zonani strokovnjak in eh, dobi eh, temu ustrezno tudi več časa. Izvolite. Marija. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem vesela, da sem začela s tem delom s kolegi v tem odboru in z vsemi bi želela doseči dobre rezultate. Prepričana sem, da potrebujemo močen evropski stebr socialnih pravic, zato da se bomo odzvali na vse, vprašanja, s katerimi se ukvarjajo državljani in tudi zato, da bomo ponovno spostavljali ravnotežje v Evropski uniji in v evroobmočju. Pozdravljam predlog komisije, ampak eh, vidim pa tudi, da mora parlament narediti še korak dlje. In sicer naš cilj mora biti, da dosežemo zavezujoč eh, sporazum, če je le mogoče med parlamentom in Evropskim svetom. In to mora vključiti tudi parlament socialne partnerje in potrebujemo tudi zavezujoč sporazum s časovnico, s konkretnimi nalogami, ki morajo biti izpolnjeni, s konkretnimi ukrepi. Glede teh konkretnih eh, ukrepov naj povem, da predlog, eh, ki sem ga oblikovala, poziva k eh, pogumnim idejam, zlasti kar se tiče Eh, dostopa do trga dela. Torej, jamstvo glede veščin mora biti um, naslovljeno, zlasti kar se tiče uh, dostopa do digitalnih vsebin. Potrebujemo tudi ravnoteže med eh, moškimi in ženskami, enakopravnost med moškimi in ženskami in prav tako moramo zagotoviti tudi to, da bodo zagotovljeni pošteni in ustrezni delovni pogoji za vse delavce, ne glede na obliko zaposlitve in to zlasti v luči sedanje digitalne revolucije. Zato predlagamo, da se pripravi direktivo o poštenih pogojih za vse oblike zaposlitve. Na to kar se tiče socialnih tvegan, torej tako starih kot novih, pa bi počrtali idejo jamstva za mlade, za otroke, pa tudi potrebo po revnih zaposlenih in pa tveganja revščine v okviru minimalnih dohodkov. Prav tako obravnavamo tudi vprašanje pokojnin. Vemo, da bo to povezano z aktivnim staranjem, ampak naj povem, da sem prepričana, da je najboljši način ta, da zagotovimo večjo zaposlenost povsod. Na to potrebujemo verodostojne ukrepe in to pomeni tako ustrezno zakonodajo, kot pa tudi ustrezno upravljanje, bolj uravnoteženo upravljanje. Sama predlagam konvergenčno kodo, kodeks, se pravi, da bomo pripravili eh, neke vrste makrosocialni nadzor in vsakič, ko se pojavijo velika neravnotežja oziroma težave, eh, je treba takoj ukrepati. In ko govorim o vsakih, Eh, sredstvih, govorim tudi o finančnih sredstev. Potrebujemo sredstva za socialne naložbe, potrebujemo eh, tudi ustrezna pravila v fiskalnem procesu konsolidacije in vemo tudi, da eh, se veliko pomembnih virov denarja vsega, uh, izgubi uh, z neplačanimi davki. Na to naj izpostavim še uh, eh, EFSI, torej sklad za strateške investicije. Torej, to mora biti instrument, ki se uporabi tako za um, strateške investicije kot za zaposlovanje, ampak istočasno pa ne smemo pozabiti tudi na evropske strukturne sklade oziroma socialne sklade. Mm, in izpostavljam tudi posebne potrebne evroobmočja in pa instrumente za konverzijo in za upravljanje z asimetričnimi šoki. Torej, mi predstavljamo državljane in moramo biti pogumni. Moramo zagotoviti, da bodo njihove ambicije dosežene in računam na vas, da bomo lahko oblikovali pogumen, pogumno poročilo. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Laser, Larsenu, torej, ki je posebni poslanec gospoda Junkarja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, v veliko veselje mi je, da lahko predstavim eh, sedanjo, eh, sedanje posvetovanje v zvezi z eh, in s pobudo gospoda Junkarja v zvezi z Evropskim stebrom v socialnih pravicah. Torej, predsedniku sem torej, svetoval in sem svetovalec, nisem uh, nisem nek eh, predstavnik za tisk eh, gospoda Jonkarja in eh, v tej vlogi sem danes tu. Torej, okvir za to pobudo so politične prednostne naloge, ki jih je Junkreva komisija oblikovala leta 2014 in sicer um, osredotočenje na zaposlovanje, socialno vključevanje in pa rast. Um, Predsednik Juncker je v svojem uh, govoru o stanju Unije pred dvema tednoma povedal naslednje. Torej, v zadnjih treh eh, letih uh, je dobilo zaposlitev več kot 8 milijonov ljudi, ampak brezposelnost je še vedno previsoka, še vedno eh, ostaja veliko socialnih krivic in zato moramo delati na socialnem stebru, kajti Evropa ni dovolj socialna. Torej, to je eh, pač njegov citat in to je tudi eh, kratek povzetek te pobude. Sedaj pa bom spregovoril o eh, gospodarskih, socialnih in pa demografskih izzivih in faktorjih, eh, s katerimi se spopada ta pobuda. V dokumentu za posvetovanje smo izpostavili štiri razloge za socialno Evropo in sicer imamo dolgotrajne um, posledice finančne krize pred osmimi leti, torej brezposelnost, dolgotrajno brezposelnost, revščino in socialno izključevanje. Na to um, delovna, delovni pogoji se spreminjajo, smo v digitalnem gospodarstvu, imamo nove oblike organizacije dela in treba je razmišljati tudi o učinku um, tehnoloških sprememb na zaposlovanje in tveganja, ki jih ta prinaša. Na to demografski trendi in uh, s trendi, ki jih uh, zabeležimo v družbi. Torej, um, štiri zaposlene imamo danes za vsakega upokojenca in eh, čez nekaj let bomo imeli samo dva zaposlena za vsakega upokojenca, kajti eh, v Evropi se prebivalstvo stara. Na to četrta točka, pomembnost torej razlik med državami članicami in te razlike so neuzdržne znotraj evroobmočja.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 nerodno vprašanje. Torej, kako to, da imamo toliko revščine in neenakosti, eh, če tudi imamo v Evropi najboljše socialne sisteme na svetu in kljub temu, da imamo najmočnejši trg na svetu s 500 milijoni ljudi. Torej, problem je implementacija socialnih pravic na to eh, eh, lahko obstajajo tudi eh, velike vrzeli eh, v eh, socialni eh, mreži ali pa morda obstajajo tudi še druga vprašanja, ki se v zvezi s tem pojavljajo. Eno vprašanje, ki se pogosto pojavlja v tem procesu posvetovanja, je, kakšna je razlika med eh, sedanjo zakonodajo eh, na področju socialnih pravic in pa evropskim svetom. Eh, evropskim stebrom za socialne pravice. Torej, socialni aki eh, je eh, rezultat eh, več korakov, torej, ko smo razpravljali o različnih težavah, se na nje osredotočali in tako je počasi zakonodaja nastajala. Evropski stebr socialnih pravic pa je drugačen. Tu potrebujemo bolj holistični pristop, Eh, treba je upoštevati tudi eh, razvoj na gospodarskem in socialnem področju v zadnjih desetih letih in treba je eh, vključiti tako staranje prebivalstva kot digitalno gospodarstvo, mm, kot tudi demografske izzive. In šele ko vse to upoštevamo, lahko pridemo do globalnega konsenza v zvezi z vlogo socialne politike. Torej, um, to temelji na um, vseh uh, študijah torej, um, Mednarodnega denarnega sklada, mednar Svetovne banke, OECD-ja in pa Mednarodne organizacije za delo. Uh, torej, uh, glavno sporočilo teh uh, Eh, organizacij je, da socialni problem predstavlja tudi problem za gospodarsko rast. In to sporočilo je bilo predstavljeno tako eh, na eh, vrhu G7 in to je povedala tudi gospa Legarde in tako dalje. Prav tako v dokumentih za posvetovanje vključujemo tudi mm, informacije v zvezi z socialno politiko mm, kot faktor produkcije, kajti najbolj učinkovite države članice imajo tudi najbolj ambiciozno socialno politiko. Eh, na to je vključena tudi prožnost in varnost, nov pristop k eh, varnosti in pa mm, fleksibilno mm, digitalno gospodarstvo. Na to pa imamo še zelo pomembno eh, razsežnost eh, spola, tako pri eh, zaposlovanju kot pri izvajanju socialnih pravic in enake možnosti so tu ključnega pomena. Torej, kako se odvija ta proces posvetovanja? Torej, imamo tri različnosti glavna vprašanja, torej sedanja zakonodaja, kaj deluje, kaj ne. E, drugo področje se okvarja s prihodnostjo in pa s prihodnostjo sistemov digitalnega gospodarstva in tako dalje. E, tretji del pa s socialnim stebrom. Naj tu podam še nekaj misli, ki so povezane z vprašanjem Eh, tem, kar sem slišal na posvetovalnih sestankih, torej tu v Bruslju, sem imel veliko sestankov z odbori, z nevladnimi organizacijami. Eh, Sreče, srečevali smo se tudi na Dunaju, v Kopenhagnu, v Rimu in tako dalje. In tu bi izpostavil nekaj, um, nekaj sporočil. Torej, prvič gre za uh, Eh, neke vrste črno luknjo eh, v eh, Evropi. Torej, to pomeni, da politike v državah članicah niso prilagojene dinamičnim vidikom gospodarstva. In naš sistem podpore je še vedno oblikovan za vsega, Eh, situacijo, ki ne obstaja več. Sedaj nimamo več tako imenovanih mostov nazaj eh, v trg dela. In eh, povprečno 10 odstotkov ljudi, ki so, zaposle, ki so brezposelni, so vključeni v različne usposabljanja in tako dalje. Medtem ko 90 odstotkov ljudi uh, pa eh, se od njih pričakuje, da bodo našli delo brez eh, te usmeritve. In to je po mojem mnenju najpomembnejše vprašanje, eh, ko je govora o oblikovanju socialnega stebra v Evropski uniji. In na to še nekaj, kar je s tem povezano, pa je razvoj digitalnega gospodarstva in nov način dela, torej tu gre za veščine, za uh, način vključevanja v trg dela in to je povezano tudi z novimi oblikami uh, dela in uh, najbolj radikalen uh, vidik te, mm, te digitalne revolucije je tako imenovana no, gig gospodarstvo. Torej, treba je eh, razmisliti tudi o tem, kako lahko eh, zagotovimo varnost zaposlenim, istočasno pa eh, omogočimo prožnost, ki jo to gospodarstvo potrebuje. In na to tretjič, kako bo ta socialni stebr vključen v makrogospodarske eh, politike in pa socialne politike. Torej to zaenkrat ni vključeno v posvetovalne dokumente, ampak to je del eh, našega eh, tretjega sklopa in to je tudi del posvetovanja, ki mora biti zaključen pred srečanjem v Rimu prihodne leto. Torej socialno in pa Eh, socialna in pa gospodarska politika sta samo dve plati iste medalje. Torej, na to se postavlja še vprašanje, kdo je odgovoren za kaj, kakšna je vloga socialnih partnerjev, kakšna je vloga nacionalnih vlad, evropskih institucij. Torej, eh, države članice morajo tesno sodelovati s socialnimi partnerji. Medtem ko Evropska unija pa določi standarde uh, in um, odgovarja na to potrebo po boljšem ravnotežju. In to zahtevajo tudi mednarodne organizacije, kot so Mednarodni denarni sklad in pa Investicijska banka. Torej, komisija bo eh, to svojo vizijo oblikovala, predstavila in namen eh, tega je, da se dejansko prikaže neka širša, holistična vizija, socialne Evrope v prihodnosti. Torej, business as usual, eh, pretvarjanje, da se nič ne spreminja, to ne bo delovalo. Stari modeli niso primerni za ta namen in tudi gospodarstvo ne bo okrevalo, če se bomo lotevali reform po posameznih korakih torej potrebujemo poslovni model, ki bo bolj socialni. V zadnjih desetih letih nismo imeli eh, niti socialnih ukrepov, ki bili ustrezni, niti poslovnih. Torej, to so res moje zadnje besede na to temo. Hvala, da ste mi prisluhnili in eh, veselim se dela z vami, ki mu bom sledil in veselim se tudi končnega poročila. In dank, dame... Najlepša hvala. S tem, eh, kar takoj prehajamo k poročevalcem v Senci in sicer Tom von den Kandelar, dve minuti. Hvala lepa, kolegi, dobr dan. Torej, zahvaljujem se gospe Rodriguez um, za to besedilo. EPSA ni samo nek izraz tega, kar bi si želeli, definicij, ki bi jih eh, želeli, temveč eh, je treba to tudi v praksi izvesti. Poročevalka je že povedala, da bo ta stebr oblikovan na osnovi obstoječe zakonodaje eh, in pa tudi ob podpori in uporabi določenih finančnih mehanizmov. Na ta način bomo lahko nekaj uresničili. In na ta način se bo evropski socialni model lahko tudi spopadal z izizivi, ki so še pred nami. In to je prav, kar povedal tudi gospod Larsen. Torej, treba si je pogledati, kaj je izvedljivo. Imamo zelo negativne načustva do Evropske unije v nekaterih državah in te institucije torej, moramo čim bolj okrepiti. Moramo okrepiti vse, kar počnemo. In to, kar se odločimo, moramo na to tudi izvesti. In to mora voditi v večje zaupanje v evropski socialni sistem. Torej, ko si pogledamo proces, ki je pred nami, si moramo pogledati te tri kategorije, se pravi ustrezni delovni pogoji, eh, dostop do trga dela, zaposljivost in pa uh, ustrezna socialna zaščita. In to moramo tudi uporabiti v tem zelo eh, ambicioznem poročilu, torej, v katerem nas pozivate, da bodimo um, pogumni. Zato se vam zahvaljujem. Hvala lepa v imenu EKR Anegerke. Danke, Vorsitzende. Hvala lepa kot poročevalec v senci skupine EKR. Me veseli današnja razprava o socialnih pravicah v Evropi in hvala tudi gospodu Larsenu za prisotnost. Ali poznate evropsko, evropsko sanje Jeremija Rifkina, njegovo vizijo, ki jo je objavil leta 2004, torej vizije tihe vele sile. Vem, da trenutno ni najbolj seksi govoriti o tem, ampak meni so všeč nekatere njegove ideje in njegovi pogledi. Uh, sanja o Evropi, v kateri poleg interesov posameznika nastopajo tudi interesi skupnosti, v kateri je več sodelovanja kot konkurenci, v kateri je kakovo življenja pred dobičkom in kjer se družba razume kot družina. Za razliko od stare, starih ameriških eh, sanj z idealom eh, človeka, ki je sam zrasel v veličino, kakršno ima. Torej je to, kar danes nekako poznamo pod nočno moro Trumpa. Eh, ali torej naša socialna ideja je eh, vzdržna v prihodnosti? To mora biti bistvo naše razprave, javne razprave o socialnem stebru. Komisija do decembra vabi vse deležnike, vse državljane k javnemu posvetovanju. Spoštovane kolegice in kolegi, to je sestavni del resnične boljše zakonodaje in če bomo v parlamentu prezgodaj menili, da imamo boljšo idejo, bomo zamudili priložnost. Pomembno je, da razpravljamo o vizijah socialnih stebrov, da se vprašamo, ali s tem, ko govorimo o več Evrope, dejansko jamčimo tudi neko dodano vrednost. To je to, kar bi si želel od teh razprav o socialnem stebru in natančno na ta način se bom mi kot EKR tudi upočevali v to razpravo. Hvala lepa. V imenu Alde, Kalvešan bom dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, v dveh minutah bom lahko povedal zelo malo o tako kompleksnem vprašanju. Torej, delo, ki ga je upravila gospa Rodriguez, bom samo nakratko pokomentiral. Torej, že odnegdaj v skupini Alde govorimo o tem, da je sedanja situacija v Evropi eh, takšna, da je ključnega pomena, da je ključnega pomena, da Evropa ne bo samo nek, eh, neko gonilo ustvarjanja različnih eh, mehanizmov, eh, združevanja in tako dalje. Mm, pomembni so ljudje, pomembna je socialna razsežnost in veliko reči bi lahko navajal, glede katerih se strinjam. Ampak eh, obstajajo pa nekateri vidiki, glede katerih eh, se ne strinjamo. Torej vse, kar je eh, kvantitativnega vidika, torej navedbe številk 30, 70 odstotkov in tako dalje, temu bi se sam izognil, zato ker te številke niso zanesljive. Prav tako bi želel, da govorimo tudi o socialnem gospodarstvu trga, Kajti, če govorimo o enotnem socialnem modelu, potem je to eh, težko, težko je o tem govoriti v nekem političnem, politični uniji, ki ima 28 oziroma zdaj 27 eh, članov in s tem 27 različnih socialnih sistemov. Torej, zlasti, ko govorimo o kratkoročnih ukrepih, eh, mislim, da uh, je pomembno, da imamo pač dobro eh, platformo za razpravo, ampak potrebovali bomo še eh, druge predloge, ki jih eh, ne najdem v tem osnutku poročila. Posredoval bom odlični poročevalki moje pripombe v pisni obliki. Hvala lepa. Naprej, hvala gospodu Larsenu in tudi kolegici Rodrigež za prispevke. In eh, lahko se popolnoma strinjam, gospod Rodrigež, kot ta pravi, da potrebujemo več kot zgolj neko obljubo, potrebujemo konkretne načrte, potrebujemo konkretne inštrumente, potrebujemo konkretne možnosti financiranja in dejansko na ta način lahko edino zgradimo socialno Evropo. Prav tako se strinjam, ko pravite, da je potreben eh, paradigmalni preskok. Eh, ko govorimo o štirih temeljnih sloboščinah, je treba veriti, da to vključuje tudi socialne pravice in eh, zaščito zaposlovanja. Sicer ne bomo nikoli prišli na zeleno vajo, sicer se Evropska unija nikoli ne bo postavila na noge. In komisijo bi tudi spodbudila, čeprav pravite, gospod Larsen, da niste sestavni del komisije, ampak ste njen svetovalec, pa vendar bdite nad tem, da bo komisija podala predlog, ki bo bistveno bolj dorečen kot to, kar smo do sedaj uspeli prebrati. Tam je preveč nekih izjav o nameri, tam je preveč nekih nekonkretnih ugotovitev. Ja, seveda je pomembno sodelovanje med parlamentom in komisijo, poizkusiti moramo eh, dati nek predlog, ki bo izvedljiv, konkreten in ki vendarle ne bo predstavljal neke potemkinove vasi, ampak bo dejansko ljudem omogočil, da živijo od eh, svojega dela. In tudi tisti, ki niso v delovnem procesu, vseeno imajo neko socialno uh, osnovo, ki jim omogoča dostojanstveno življenje. In eh, prosim vas, da ovržete to, kar je v točki 2 govora je bilo o ravnovesju med fleksibilnim in uh, varnim eh, zaposlovanjem. Tega ravnovesja ni, ker z nekimi prijaznimi zahtevami pri podjetjih ne bomo mogli zagotoviti takšnega ravnovesja. Vedno znova gre to uh, v škodo delavcev. In če imamo toliko prekernih zaposlitev in obenem ugotavljamo, da je prekerno zaposlitev tisto, kar povzroča revščino, potem je to eno od razlogov. Fleksibilnost in socialna varnost ne gre sta z roko v roki. Hvala lepa. Hvala lepa. Tamaš eh, Mesarič v imenu zelenih. Hvala lepa. Tudi mi bi se zahvalili poročevalki za ta osnutek poročila ne bi se mogli bolj strinjati z eh, splošnim pristopom, torej, eh, ki eh, nas poziva k pogumu po eni strani, po drugi strani pa predlaga zelo specifične ukrepe za komisijo in parlament. Torej, ne bom navajal vseh tistih delov, s katerimi se strinjam, ampak naj izpostavil samo to, kar se mi zdi najpomembnejše, torej socialni steber bi moral biti torej, neka vizija za celo Evropsko unijo in ne samo za evroobmočje, s tem se povsem strinjamo na to glede zakonodaje na posameznih eh, področji, torej sam bi eh, želel torej zakonodajo na področju eh, minimalne plače, prvičnih pogojev na delovnem mestu in pa tudi pomoči pri dostopu do nastanitve in pa socialnih, socialnih služb na to bi potrebovali tudi in to zelo nujno um, socialno razsežnost naložbe. Nekaj pa se mi zdi, da manjka. Torej, um, poročilo pred, predlaga 60 odstotkov povprečne plače kot minimalno plačo, ampak uh, plače se zelo razlikujejo od ene države do druge. V uh, državah, kot so Bolgarija in Mačarska, bi 60 odstotkov povprečne plače še vedno. Uh, pomenilo, da eh, bo zaposleni živel v revščini. Torej, potrebujemo eh, minimalno plačo za preživetje in to eh, bi si želeli in v tej smeri bomo tudi oblikovali naše amandmaje. Torej, poročilo tudi ne omenja tega, da bo evro območje moralo um, izgraditi tudi um, davčno unijo. Imamo zelo veliko težav, ki izhaja prav iz teh razhajanj. Torej, vemo, da skupna valuta lahko deluje samo eh, skupaj z skupno socialno odgovornostjo. Samo na ta način bo eh, Evropa lahko absorbirala šoke in eh, se lahko ustrezno odzvala tudi na druge izzive, s katerimi se sooča. Torej, potrebovali krepi eh, resno zavezanost davčni uniji. Podpiramo pa poročevalko in eh, veselimo se nadaljnega dela z njo. Hvala lepa, Laura Ače, FTD ni prisotna. Gospoda Miljana v imenu ENF tudi ni. Dominik Martin verjetno v njegovem imenu. Vse mi je zdelo. Izvolite. V imenu ENF. Merci, prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Larsonu, da se nam je pridružil. In če tudi ni eh, predstavnik za tisk eh, gospoda Junkarja, temveč eh, je njegov svetovalec, je vendarle tu predstavil to stališče gospoda Junkarja. Ampak to nežno glasbo poslušamo že desetletja. Torej, spomnite se tega sporočila, da je Evropska unija eh, način, kako bomo razdelili bogatstvo. To je dežela, kjer eh, teče ta mlek, mleko in med. Ampak Evropska unija je eh, dežela, kjer imamo vedno večjo brezposelnost, revščino, velike razlike in o tem govorijo vsi. To pomeni, da je Evropska unija velik neuspeh. In naj vam še nekaj priznam. Septembra 2007 ste začeli z zelo uh, dolgo konzultacijo torej konzultacijo, ki je obljubljena že leta in leta in leta. Ampak nisem edini, ki to vidi. Veliko ljudi, veliko narodov to vidi. Vi želite usiliti več Evrope, ampak eh, tu gre za eh, neko enotnost na osnovi najmanjšega skupnega imenovalca. In eh, torej sedaj sploh ni več dovolj, da eh, je revščina vlada v Evropi, eh, temveč sedaj bi želeli sprejeti še šest milijonov beguncev, tako da bomo vsi lahko revni. Torej, naj vam še enkrat povem, greste v zid in suvereni narodi vas bodo na to opozorili. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod svetovalec. obstaja tveganje, da pride do eksplozije, če Evropska unija ne bo odgovorila na socialna tveganja. To je treba povezati tudi z ekonomskimi vprašanji in eh, to najdemo v tem eh, dokumentu, govorejo o ekonomskih razlikah. Imam nekaj vprašanj. Prvič, ali lahko razmišljamo v ustrezni socialni ravni v Evropi, če ostanemo uh, v tej logiki liberalne trgovine s preostalim eh, svetom. Kakšna je vzročna povezava med tema dvema ciljema? In na to, ali eh, bi morala komisija revidirati eh, ta načela. Drugič, notranji trg. Obstajajo razlike med socialnimi modeli in zato prihaja do zmaševanja pravic na vzdolj kakšni so cilji in eh, kaj se dogaja eh, s konvergenco, eh, naprimer kakšno je stališče v zvezi s 60 odstotki minimalne plače, kakor je o tem glasoval Evropski parlament, parlament pred kratkim. Hvala, Juta Štajnrok. Ja, za razliko od ostalih pa sem mnenja, da če Evropa sodeluje, probleme dejansko lahko tudi rešuje in kdor govori svojim eh, državljanom, da bo zapiranje se vase v nacionalno državo odpravilo revščino in brezposelnost, da je bolj si naivna ali pa laže. Toliko uvodoma. Jean-Claude Juncker je umenjal socialno, to socialno boniteto trojni A e, za Evropo. Zdaj, ja, zdi se mi dobro in prav, da delamo tudi na socialnem stebru, kajti ljudje želijo konkretne odgovore na konkretne probleme, s katerimi se soočajo. Ampak kako naj ta socialni stebr razumemo? Kot stebr, kot nek okvir delovanja ali ne pričakujemo konkretne zakonodajne predloge, ki bodo vključevali jasen seznam enotnih minimalnih socialnih standardov. To je bila obljuba, iz katere je izhajal Jean-Claude Juncker na Evropskem delovnem trgu, trgu dela potrebujemo enotne evropske standardne. Torej, ali je to cilj, ali lahko v neki dogledni prihodnosti to pričakujemo, ljudje pač se še spomnijo te obljube Žanakloda Junkera, tudi mene opominjajo na to v mojem volilnem okranju, okraju. Torej, ali bo do te napovedi uresničene še v tem mandatu. Hvala, gospod Ulfskog. Tack så mycket för ordet och tack till eh, Maria Schau och till Allan Larsson för att ha... Eh... Hvala lipa. Hvala tudi gospodu Larsonu in gospe Rodriguez. Gospa poročevalka je zelo hitro pripravila osnutek, da lahko danes še začnemo z razpravo. Menim, da je ta osebina izredno zanimiva, kajti mi želimo nekaj tu doseči za številne posameznike, ne le za mm, te, ki smo tu v Evropskem parlamentu, ampak da bo čim več ljudi imelo možnost dobiti dostojno zaposlitev. In včasih se nam zdi, kot da smo zelo daleč stran od ljudi, od njihovega vsakdana, od mm, težav, s katerimi se soočajo. Pogosto govorimo o prihodnosti in mislim, da gre tu pri tem poročilu uh, tudi za prihodnost, upam pa seveda, da gre v prvi vrsti tudi za to, da se vzpostavi kontakt z ljudmi na terenu in če bi uživali takšne dobre odnose, če bi imeli takšne dobre stike, potem bomo vsekakor prišli do dobrega rezultata. Mislim, da ne smemo zgolj govoriti o nekem osnovnem eh, okviru eh, za socialne pravice, ampak mislim, da moramo to mm, zapisati tudi v samo eh, pogodbo. Mislim, da je to, kar imamo pred seboj, prvi korak v, v to smer. Do sedaj smo tu v parlamentu bili zelo dolg boj za socialpolitično agendo, za drugačno Evropo, ampak če bi to lahko vključili v osnovne pogodbe, potem pa bi to lahko tudi jemali bistveno bolj resno. In upam, da bomo lahko nadaljevali z delom eh, tu v tem odboru pod eh, vstom gospod Rodrigež, tudi na ravni komisije, mm, pod eh, okrejem gospoda Larsena. Mislim, da bi, kot rečeno, vse skupaj morali zapisati tudi v pogodbo. Hvala lepa, gospod Pirinski. Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se z oceno tega poročila, tudi sam menim, da širi naša obzorja, ko govorimo o socialnem eh, stebru. Mislim, da gre vse skupaj dlje od tega, kar je doslej počela komisija. Gospod Larson, dejali ste, da zadnje leta niso bila dobra ne za podjetja, ne za delavce. Kot lahko preberemo v obrazložitvenem memorandumu, so bila zadnje leta zelo dobra za bankirje. Dva biljona eh, davkoplačevalskega denarja je bilo uporabljenega za eh, pomoč bančnemu sektorju v obdobju 2008-2014. Sedaj pa smo priča naložbeni eh, vrzeli. Eh, imamo ogromno varčevalnih ukrepov, ki so najbolj prizadeli predvsem eh, sredstva za socialo. Mario Draghi in Kristin Lagarde sta o tem govorila tudi v, v okviru G20, so tekle nekatere neformalne razprave. Eh, ne gre za to, da moramo uravnotežiti področje, potrebujemo spremembo paradigme, kot eh, pravi to, to poročilo. In ta sprememba paradigme bi nas morala na koncu pri, privesti ne zgolj do ekonomske in monetarne unije, ampak eh, ekonomske, socialne in monetarne unije. In kot je dejal gospod Balas, moramo biti konkurenčnejši, ustvarjati moramo rast, ampak to gre z roko v roki z močno socialo, z gradnjo socialnega partnerstva, ki zagotavlja dejansko rast, trajnostno, vzdržno rast. Imam naslednja vprašanja. A pripravljate uh, ukrepe, s katerimi bomo ustrezno prilagodili evropski semester? Kako gledate na pravno izvajanje tega, o čemer danes govorimo? Hvala. Hvala lepa. Elizabeth Moran Chartier. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala kolegici eh, Rodriguez za to, da opravlja to zelo pomembno delo. Mislim, eh, da se eh, vsi, da si vsi prizadevamo za gradnjo tega evropskega stabra evropskega socialnega stebra. Naši državljani bodo v Evropo eh, verjeli zgolj, če bomo eh, sposobni zgraditi ta steber in sama sem prepričana v to. Dva komentarja, ki ste ju eh, podali, sta se mi zdela izjemno zanimiva. Najprej razlike med trgom dela in sistemom dela ponovnega vključevanja v eh, ta trg. Kako razlagate te razlike? Eh, poklici, ki jih eh, beležimo danes, naprimer pred desetimi leti niso obstajali in zanima me, če so morda sistemi za ponoven vstop na trg dela neprimerni za sodobne čase. Kakšne ovire imajo na svoji poti naši državljani. Drugič, dejali ste, da se moramo osredotočati na sposobnosti, na kompetence, ne na usposabljanje. Sama že dolgo verjamem, da je treba razvijati kompetence, da je treba priznavati ljudem njihove sposobnosti tekom celotnega poklicnega življenja, tekom eh, izobraževalne faze človekovega življenja. Drugače nam ne bo uspelo, zato ker eh, delovna mesta hitro nastajajo, hitro se razvijajo tudi poklici in vse to ne odgovarja razvoju usposabljanja, izobraževanja. Kako spremeniti ta eh, sistem usposabljanja, tako da bomo zgodovili nekaj, kar bo predvsej bolje delovalo za vse eh, delavce, kot to deluje danes. Hvala, Elmar Prok. Ja, hvala lepa. Zdi se mi, da je ta razprava, pa tudi predlog predsednika Junkarja, tisto, kar nam bo dalo možnost, da to, te stare razloge, deloma ideološke, deloma drugačne, odpravimo. Torej, da se poišče ravno pravo ravnovesje med strukturnimi reformami in pa. Eh, tudi torej proračunsko disciplino, tudi vezano na socialne pravice. To je priložnost, eh, ki mislim, da jo zdaj imamo in to moramo bistveno bolj vključiti v socialno in druge politike. Eh, mislim, da je to odločilnega pomena tudi z tega vidika, da ima socialna politika smisel le, če to povežemo tudi z drugimi vidiki konkurenčnosti in rasti, kajti to je nekaj, kar je možno le, če to povežemo tudi s socialnim mirom, naprimer. To so torej predpogoji za rast. To se mi zdi tisto, kar ni nujno ravno v ospredju razmišljanja vseh. In eh, tu mislim, da bi morali v okviru pogodbenih e, možnosti opraviti. E, bojim se, da bo zaradi vladnih konferenc in ratifikacijskih procesov in ne vem, če je še vse, je to nekaj, kar bodo ostale le sanje. Ampak tudi jaz menim, da moramo storiti nekaj za to, da se stvari vendarle premaknejo naprej. Eh, treba porazmeti tudi o tem, ali so morda mm, nujno potrebne tudi spremembe pogodb, ampak včasih se mi zdi, kot da je to upanje na prihodnost spremembe pogodbe, nek inštrument, neka libi za to, da se v praksi nič ne spremenja. Tako da eh, iz tega naslova bi prosil, da tu razmišljamo drugače. Kar zadeva Lizbonsko pogodbo, mm, tu je seveda tudi vprašanje socialnih vprašanj, to je vprašanje okolja in ali torej te inštrumente izkoriščamo v zadosti meri. To bi morda bilo vredno premisleka bodi si v parlamentu, bodi si v komisiji, bodi si na ravni eh, zakonodaje. Torej, morda bi tudi na ta način lahko naredili korak naprej v smeri življenskega evropskega modela. Hvala lepa, gospod eh, Tulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που ανακοινώθηκε... Να λείψε χώρα evropski stebr socialnih pravic, ki ga je oznanil gospod Juncker, je zgolj nek sestam, eh, seznam želja daleč od realnosti. Sprašujemo se, kako so lahko razlike na področju socialne tako različne Evropske unije. Ampak evropska politika, politika Evropske unije je tista, ki, prihaja, eh, ki eh, nas pripelje do enakosti, do razlik. Evropa se stara, to je res, o tem govorijo vsi. Ampak Evropa ni naredila nič za to, da bi poskrbela za družine, da bi zagotovila, da se ljudje odločajo za otroke, naprimer. Eh, sedaj se pogovarjamo o sprejemu eh, migrantov v Evropi zato, da lahko dobimo poceni dob eh, delovno silo za industrijo. To so tudi priložnosti za izkoriščanje ljudi. Manje prispevkov za socialno varnost, kar pomeni, da so na udaru naši socialni sistemi. Najšipkejše države eh, morajo veliko plačevati in dejstvo je, da bo Evropska unija, če bo še naprej eh, dušila te države, eh, privedla do velikih težav. Obrigado, Sr. Presidente. Uh temu zažmejoč rezervaš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam kar nekaj pomislekov v zvezi s tem stabrom, ki bi naj rešil ekonomsko in socialno krizo. Govore o integraciji socialnih zadev v evropski semester. A to pomeni, da bi imeli instrumente, ki bi jih lahko uporabljali v vsaki državi, zato da bi reševali neravnovesa in neenakosti. Na ta način ne bomo rešili težav, s katerimi se soočajo evropski delavci. S tem bomo zgolj posegali v eh, suverenost držav članic. V kontekstu trenutne krize je treba upoštevati to, da ta steber zgolj odraža uh, strategijo evropskih institucij, ki poskušajo skriti pravo naravo tega dokumenta. Večina evropskih politik ima pozitivne cilje, naprimer socialna kohezija, eh, boj proti neenakosti, ampak v praksi skrivamo dejanske cilje, naprimer koncentracija ekonomske moči v eh, rokah eh, nekaterih posameznikov. nemogoče je zaščititi socialne pravice in obenem obdržati kapitalistični eh, model gospodarstva. Ljudje razmišljajo o zmanjševanju eh, primankljajo, ampak s tem bomo zgolj eh, še naprej posegali v pravice delavcev, namesto da bi jih zaščitili, da bi zaščitili njihove dohodke. Poglejmo si naprimer Portugalsko in učinek ki ga je imela, imelo povečanje minimalne plače. Juncker je pokazal, da ni pripravljen eh, poseči v nekatere države članice, drugot pa izvaja sankcije, naprimer na portugalskem. Reforme se niso izvedle tako, kot bi se, ko, ko bi se morale in socialni steber bo zgolj še en korak eh, v smeri krši, eh, kršitve pravic delovcev. In še kot zadnji, Morten Lokingard. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vam za zanimivo predstavitev, gospod Larson. Večina od nas tukaj se strinja z gospodom Junckerjem, da potrebujemo bolj socialno Evropo. Ampak boljše vprašanje je, kako priti do takšne bolj socialne Evrope. Na to lahko nadaljujemo s tem razmislekom in se vprašamo, če si želimo eh, bolj socialne unije. Moje vprašanje je naslednje in sedaj bom govoril v drugem jeziku. Eh, prosim, da mi odpustite. Mislim, da eh, ta eh, razprava zahteva širše občinstvo. Zato bom, zato bom sedaj nadaljeval v eh, danskem jeziku. Eh, ja, ja, ehm. No, kot sem dejal, gospod Larsen, želim zastaviti vprašanje v zvezi z vašo predstavitvijo. Če analiziramo ukrepe, ki bi jih morali sprejeti. Na to govorimo o prožnosti, o prožni varnosti in tako naprej. Nismo pa govorili o spremembi pogodb, kar se mi zdi razumno. To nas ne zanima tako, ampak ko obravnavamo vprašanje z tega vidika, bi eh, morda lahko zato prosili gospoda Larsona, če lahko eh, potrdi, da to ni predlog, ki vključuje tudi spremembe pogodb. Pripričan sem oziroma želim biti pripričan, eh, da to ne velja. Na Danskem imamo stopnjo brezposobnosti malce manj kot 5 odstotkov. E, trg dela je prožen, več kot je delovnih mest, bolje prožen in zanima me, če lahko e, komisija vse to potrdi. Ja, zdaj pa je bila kar vseeno cela vrsta vprašanj za gospoda Larsona. Še štiri minute vam lahko damo, potem pa Marija Žuao ena minuta. Toliko v zaključek, nekoliko že zamujamo. Izvolite. Hvala. Kratek bom in eh, nekaj od svojih minut bom prepustil Mariji. Slišal sem vaše komentarje, vaša stališča, zdijo se mi relevantna in zanimiva. Mislim, da je bila ta razprava podobna tista, tistim v državah članicah. Vaše komentarje bom eh, vključil v poročilo, ki ga bom podal eh, kolegiju in o tem se bomo pogovarjali. Imam še eno specifično vprašanje, glede na to, da ne morem eh, odgovoriti na vsa eh, vprašanja, bi rad povedal, da moramo počakati na eh, proces posvetovanja. Odgovori bodo vključeni v ta proces, tako da nažalost ne morem odgovoriti na vaša vprašanja. Jih bom pa oziroma sem jih zabeležil. Eno od vprašanj se je nanašalo na specifične ukrepe. Da, Tudi te bomo predstavili. Ta dokument ni dokončni dokument. To je eh, dokument, ki je podlaga za razpravo in eh, prek te razprave bomo na to napolnili vsebino eh, tega dosjeja. Upoštevali bomo vaše komentarje, komentarje predstavnikov držav članic. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v začetku naslednjega leta, takrat, ko bomo pripravili sklepe. Toliko z moje strani, sedaj pa bi rad namenil preostali čas, ki sem ga imel na voljo, Mariji. Ja, pravi profesionalec in eh, kavalir Dunajske šole, Marija Žuvao. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da ta bogata razprava veliko obeta. Veliko članov in članic odbora se je oglasilo, tudi Alan Larsen je spregovoril dobro ga poznam in dobro je, da ste vi svetovalec eh, ob strani Jean-Claude Junckerju. Evropski parlament mora kot institucija organizirati svoje delo eh, pravočasno, tako da bomo oblikovali poročilo še preden kolegi pripravi svoje eh, predloge. In mislim, da je časovnica zaenkrat dobra. upoštevamo lahko tudi javno posvetovanje, ki poteka in strinjam se, da moramo odpreti duri Evropskega parlamenta in prisluhniti družbi, prisluhniti državljanom. Ampak eh, eh, to, kar sem dejala, velja. Mislim, da je časovnica, torej predstavitev poročila januarja, eh, ustrezna in v skladu s koledarjem komisije. Odgovoriti moramo na nove izzive, odzvati se moramo na nove izzive. In sama bi rada izpostavila naslednje. Res je, da moramo bolje eh, organizirati vključevanje mladih in žensk na, eh, oziroma v trg dela. To so, eh, dva, to so to sta dve vprašanje, kjer moramo iti dlje. Na to digitalna revolucija. Prihaja do razvoja novih delovnih mest, veliko bo priložnosti, ampak zagotoviti je treba, da se pri tem spoštuje temeljne pravice. Še en komentar v zvezi s sredstvi. Če želimo oblikovati kredibilno eh, poročilo, potem potrebujemo konkretne ukrepe, eh, cilje eh, in načine zagotavljanja doseganja teh ciljev. Ti so lahko zakonodajni, bolje moramo koordinirati socialno politiko, Eh, potrebujemo tudi ustrezne, eh, ustrezne cilje. Zagotoviti moramo ustrezne naložbe, doseči moramo rezultate. Zato moramo vse skupaj prevesti v eh, konkretne ukrepe. Pozivam kolege in kolegice iz odbora, da so vsi ambiciozni, na to pa, ko bo pripravljeno poročilo, pozivam tudi komisijo, da se ambiciozno odzove na te predloge. Hvala. Vielen Dank, Maria. Hvala, Marija. Mi dovolite na koncu eno pripombo. Sam sem se zadržal pri razpravi prej, bi pa vendar rad povedal nekaj, kar zadeva vprašanje spremem pogodbe. Tudi sam žal to vidim tako. Namreč, da v tem trenutku niti politične razmere, niti čas ne dovoljujeta, da bi v realnosti v nekaj prihodnih letih to zadevo spravili skozi. Vendarle pa podarjam, to bi bilo potrebno zato, da ohranimo nekakšen pritisk glede potrebe po spremembah, kajti klauzula o socialnem napredku manjka eh, v teh eh, pogodbah kot nekakšna genetska napaka. No, ampak eh, poleg vprašanja zamenjave, spremembe pogodb kot tisti veliki rešitvi in pa nezavezojoči predlogom, je vedno tudi neko umestno eh, območje. In eh, to pomeni zelo konkretni zakonodajni ukrepi, ki jih eh, predlaga Evropska komisija. In tu bi rad podaril nekaj, kar sem v en od prejšnjih razprav tudi že dejal. Za nezavezojoče predlogom, neke socialne drobtinice, ni nobene potrebe, ljudje tega ne bi sprejeli, več imamo nasprotno, to bi nam zamerili. In zato menim, da mora Evropska unija v vseh eh, svojih eh, gremih, še posebej na pobudo komisije, dokazati, da socialna Evropa eh, vendarle je možna tudi v danih okoličinah. In še torej, enkrat, to je bila zgolj kratka opomba z moje strani in lep pozdrav tudi vsem, eh, gospodu Junkerju, preko vas, gospod Larson. Hvala lepa za vašo deležbo in s tem zaključujemo tudi to točko na dnevnem redu. Hvala. Yes, friends, then we proceed. Prav, prijatelji in prijateljice, nadaljujemo z osmo točko na dnevnem redu. Potreba po strategiji Evropske unije za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma. Besedo bom predala poročevalki, gospe Gonzales Penjas. Poročevalka ima za uvodne besede na voljo dve minuti. E... Hvala lepa. Se upravičujem, ampak eh, mislila sem, da bom imela pet minut eh, za predstavitev mojega usnutka. Nažalost moramo prilagoditi dnevni red, zato ker nas eh, čaka tudi glasovanje ob koncu tega dne. Dobite pač tri minuti. Bueno, intentare, intentare Dobro, bom poskusila pohiteti. Torej, eh, želela bi eh, predstaviti ta osnutek eh, poročila v zvezi z strategijo Evropske unije na področju premostitve razlik med plačami moških in žensk. To se mi zdi ključnega pomena in osredotočila bi se na določeno število faktorjev, ki vplivajo na to torej eh, zakaj prihaja do razlik eh, med eh, pokojninami in kakšne ukrepe predlagamo za popravek teh razlik. Torej, dostojanstvena upokojitev je prav tako človekova pravica, temeljna pravica. Eh, in eh, če tega ne spoštujemo, kot to velja za Evropsko unijo, potem eh, je to kršitev temeljnih človekovih pravic. Prav tako to krši tudi veliko ustav držav članic, ki zahtevajo, da so javne pokojnine dostojne te pokojnine morajo biti eh, pravične, eh, dovoljšne, solidarnost, eh, solidarne, ustrajne in tako dalje. Torej, naša odgovornost je, da odpravimo te razlike in zato smo tudi predlagali določene ukrepe, minimalno pokojnino za starejše od 65 let okrepitev eh, sistem, pokojninskega sistema z davčnimi ukrepi, na to eh, treba je priznati tudi pravico do pokojnine za zakonske partnerje. Treba je tudi eh, pogledati, kakšni so učinki teh socialnih pravic zlasti za ženske in to v odnosu do polnega delovnega časa oziroma um, skrajšanega delovnega časa. Pomembno je tudi, da omogočimo um, Udeležbo žensk, aktivno udeležbo žensk na trgu dela, zato potrebujemo ustrezno javno financiranje, zato da se lahko eh, zagotovi eh, eh, infrastrukture za starejše osebe, za otroke. In zahtevamo tudi minimalno plačo, torej poprečno 60 odstotkov in na ta način bomo lahko tudi zagotovili, kakšne bodo eh, pokojnine potem zlasti za ženske. Hvala lepa in upam, da bomo lahko delali na tem, kajti za nas je to zelo pomembno in eh, veselimo se tudi vaših predlogov sprememb. Najlepša hvala, gospe Kozlovske, ne vidim, a bo kdo drug spregovoril menoj LS. Gospa Sander, izvolite. Don't do Najlepša hvala, gospa predsednica. Ker gospe Kozlovske ni, bom eh, prebrala njene komentarje. Razlike v pokojninah med spoloma so glavni kazalnik eh, neenakosti med spoloma, zato ker eh, se tukaj odražijo, odražajo razlike med spoloma tekom življenja žensk. Teh razlik ne moremo pojasniti zgolj z eh, diskriminacijo v eh, pokojninskih sistemih, do katere pride zaradi neenakega položaja pri zaposlovanju. Ženske ne delujejo tako pogosto na trgu dela, to je prvi razlog. Drugič, če so ženske zaposlene, ponovadi delajo manj in eh, krajši delovni čas. Tretjič, v poprečju ženske prejmajo nižjo plačo. Zaradi teh razlogov je najbolj učinkovita in stroškovno učinkovita eh, rešitev eh, dolgoročno gledano za zmanjšanje razlik v pokojninah med spoloma, zagotoviti enaki položaj za ženske na trgu dela s pomočjo politik, ki so usmerjene na eh, uravnoteženje eh, službenih dožnosti in eh, zasebnega življenja. Naša poročevalka v senci v skupini ELS, gospa Kozlovska, bo pripravila več predlogov sprememb, zato da bo zagotovila spoštovanje načela subsidijarnosti. Pomembno je, da je to mnenje usklajeno tudi s kompetencami Evropske unije. Hvala. You, uh... Eh. Najlepša hvala. Gospa Steinruck, SND za minuto in pol. Gospa Blikjevič je žal ne more biti prisotna, se pa zahvaljuje za dobro pripravljeno eh, stališče z zelo dobrimi izhodiščnimi idejami in eh, SD bi rad to dopolnil z določenimi pomembnimi vidiki. Nam gre predvsem eh, tudi za pomen državne pokojnine. Poročevalka v senci poudarja pomen državne pokojnine, nam pa gre tudi za drugi steber, torej za poklicno pokojnino, eh, kajti izid plačnih eh, pogajanj je tisti, ki določa eh, te eh, prispevne stopne in nekako se ne more zgoditi, da bi tretji stebr zasebni, um, pokojninska sistema, torej zasebni sektor, postal alternativa uh, bodi si državni pokojnini, bodi si delodajalčevi eh, pokojnini, kajti to se lahko privoščijo le tisti, ki dejansko imajo uh, denar in zato pozivamo k reformi pokojninskega sistema na ta način, da države članice to specifiko upoštevajo. Prav tako je pomembno še naprej delovati na še večji transparentnosti plačnih sistemov in pa eh, neutralnost pri pokojninah. To je to. Hvala lepa, ker ste zdržali časa v imenu EKR. Jana Žitnanska. Pekne. Pri diskusijah o dôchodkovom zabezpečenju. Najlepša hvala pogovarjamo se o pokojninskih sistemih tukaj v Evropskem parlamentu in ob tem je treba povedati, da ima Evropska unija zelo omejene pristojnosti na tem eh, področju. Gre bolj za izmenjavo mnen, izkušenj in idej. Biti moramo izjemno pravilni, eh, previdni, po mojem mnenju. Spoštovati moramo razlike med državami in članicami. Povedati je treba tudi, da je tukaj veliko uh, neznanih uh, situacij. Razlike med spoloma so vedno manjše, ampak to nima nujno eh, vpliva na eh, pokojnine. Eh, razlogov za razlike v pokojninah je več, ampak ustreznih podatkov za to nimamo veliko. Po mojem mnenju bi lahko na ta način zagotovili dodano vrednost na evropski ravni. Zagotoviti moramo, da se bodo sprejemale boljše odločitve na podlagi ustreznih podatkov. Na to je treba poskrbeti tudi za to, da upoštevamo eh, naloge, ki jih ženske izvajo, naprimer pri skrbi za otroke in za starejše. Eh, vse to se seveda eh, negativno odraža v njihovih pokojninah, zaradi tega, ker manj časa preživijo na delovnem mestu. In na tem mestu moramo poskušati pritisniti na države članice, zato da ne bo prihajalo do diskriminacije do žensk. Hvala. Očitno deluje z minuto in pol, bomo zdaj kar tako nadaljevali. Jana Tom. Je ni? Dobro, nikogar v imenu zelenih, Terry Reinke tudi ne vidim. Laura Agea. V imenu zelenih, izvolite. Hvala. Rada bi se oglasila v imenu naše poročevalke v senci Terije Rajntke, ki se nažalost ni uspela odeležiti današnjega zasedanja. Radi bi čestitali poročevalki, strinjamo se številnimi predlogi, ki jih je poročevalka vnesla v besedilo. Veseli nas, da je na mizi več konkretnih predlogov. radi bi povdarili, da je ustrezna pokojnina za ženske nujna, če se želimo učinkovito boriti proti revščini med starejšimi. V ta namen bomo uložili več konkretnih predlogov v obliki amandmajev. Radi bi pozvali Evropsko komisijo, da razvije uh, evropske standarde za upoštevanje uh, določenih uh, sistemov uh, skrbi za starejše in uh, otroke v evropskih uh, državah. Poskrbeti moramo tudi za uh, ustrezne pravice v primeru uh, ločitev to so amenmaji, ki jih želimo uložiti eh, pri tem mnenju. E hvala lepa, EFTD, Laura Ače, ni prisotna. ENF, Ruel Meda, gospod Marta. Merci, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. To je zelo široka tema. težko se je ne strinjati eh, s poročevalko, zato ker so njeni predlogi smiselni, ampak obstaja velika država. Kdo bo plačal za to? Kje bomo našli denar za to? V več držav članicah, tudi v Franciji, eh, smo ugotovili, da je konec upokojevanja eh, na trenutnem sistemu. Upokojitev pri 62 eh, pri 62 ali pa pri 65 ali pa pri 67. Prihaja tudi do eh, paca pokojnin samih. In eh, vse to, kar predlagate, je v redu, je spremljivo, ampak to temo je težko obravnavati, zato ker obstajajo velike razlike med državami in članicami v nekaterih državah, eh, članicah je več razlik med moškimi in ženskami, med drugimi manj, eh, več je tudi prekernih delovnih mest za ženske. Strinjam se s tem, kar ste povedali, ampak vprašanje je, kako doseči te cilje in kdo bo za to plačal. Hvala, gospod predsednik. So. <clears throat> Dobro, zdaj pa Anegerike, minuta in pol. Hvala lepa. Ja, pomembno je sprejeti vse evropsko strategijo za odpravljanje razlik v pokojninah na temelju spola, ampak eh, doseči moramo tudi še nekaj. Treba je govoriti o dejstvih. Pri nas na severu Nemčije imamo za to poseben rek. Zdaj, eh, kako in kje se pojavlja ta uh, vrzel v višini pokojnine? To je materinstvo. Dejstvo je, da moramo uh, prenehati s tem, da je treba vse čas ženske vračati na trg dela. Ali to resnično želijo vse ženske, vsi moški? Ali ste kdaj razmislili o tem, da je človek lahko mati ali eh, oče, ne da bi vsak dan delal špago med eh, tema dvema? obveznostima torej službe in starševstva. Torej, če govorimo o tej brzeli v pokojninah, moramo govoriti tudi skupaj z materami in eh, tu je pomembno, da tudi čas eh, vzgoje vključimo v pokojninsko dobo. Tudi to je nekaj, kar se mora pokriti v smislu prispevkov dejstvo je, da je to potrebno upoštevati tudi eh, z vidika socialnega doprinosa. To bi več prispevalo kot pa 30 eh, let dolga razprava o nedefiniranem razkoraku v prihodkih moških in ženske. Hvala lepa, Žerom Lenar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda je zelo pomembno, da se pogovarjamo o tem vprašanju neenakosti med spoloma, ampak dejstvo je, da so pokojnine v prvi vrsti nacionalna pristojnost. In če gledamo evropsko področje pokojnin, vidimo, da v moji državi nizemski, ki imamo veliko eh, pokojnin eh, iz drugega stebra, je zadeva ena, v drugih državah, ker tega ni, je zadeva bistveno drugačna, tako da nimamo eh, evropskih rešitev za te probleme, ki se pojavljajo na nacionalni ravni. In če slišimo danes vse to, kar slišimo o eh, višanju eh, osnovnih plač, o davčnih prispevkih v socialne eh, sisteme, minimalna obdobja prispevne stopne. Vse to so stvari, ki niso v pristojnosti našega parlamenta. To torej ne sodi v to razpravo. Razprava mora potekati na ravni držav članic, ki se lahko učijo druga od druge, ampak tu v tem odboru predlagati ne vem, kaj vse v smislu zakonodajnih predlogov, čeprav za to nimamo nobenih eh, pristojnosti, to mislim, da, da ni najboljši izkoristek našega časa. Hvala. Hvala lepa. Gospoda Lena Sabirat samo opozoril na to, da smo že v prejšnjem mandatu govorili o tem in sicer ne na našo pobudo torej obravnavali smo zelene knjige in bele knjige o podaljšanju delovne dobe in menim, da bi pristojnosti tega parlamenta, čeprav so te pristojnosti oske na področju pokojnin in sociale, eh, nekaj, na kar se ne moremo sklicevati zgolj, kader nam ni všeč, eh, kam gre tema. Pri drugih eh, zadevah smo to tematiko že tematizirali tudi na evropski ravni. To eh, bi želel le in tu izpostaviti, morda smo o tem lahko še pogovorili v prihodnje. Tako, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo o izvajanju Erasmus, poročevalec Emilijan Pavel. Dve minuti. Hvala. Upam, da bo to dovolj. Torej, najprej Naj povem, da me veseli, da sem lahko kot poročevalec delo na teme. Poročilo Erasmus Plus je program, ki je res eh, ključen za življenje številnih evropejcev. Pomembno pa je, da se ta program učinkovito izvaja, da na ta način tudi izpolnjuje svoj eh, potencial. Kot veste, je to poročilo o izvajanju, na katerem delata oba odbora, poročilo, ki se bo zdaj zaključilo tik pred eh, srednjeročnim pregledom komisije, nekateri morda postavljati pod vprašaj vrstni red teh eh, poročil, vendarle pa menim, da je to izredna priložnost za nas kot Evropski parlament, da se lotimo teh eh, vprašanj in da tudi izpostavimo naše prioritete za ta evropski program. Pa izmenjave mnenj, ki sem jo organiziral na začetku septembra, kjer so bili eh, prisotni tudi poročevalci v senci, so bili prisotni predstavniki komisije in uh, vsi najpomembnejši deležniki in moram povedati, da se vsi strinjamo, da gre Erasmus Plus po pravi poti, vsekakor pa je veliko stvari, ki se jih še da izboljšati. Če gremo zdaj naprej na naše eh, mnenje, omenil sem določene prioritete, eh, le 1500 znakov je na voljo pri tem mnenju, tako da bom ustrezno tudi prilagodil eh, to mnenje. Eh, DDV je ključno vprašanje tudi na tem področju in pomembno je zagotoviti mobilnost, eh, kar zadeva tudi prilagoditev sistemov poklicnega eh, izobraževanja in usposabljanja. Eh, prav tako pa mislim, da je pomembno eh, izpostaviti še druge vidike. No, lotil se bom tudi nekaterih vprašanj, ki smo jih identificirali v okviru implementacije, spremljanja implementacije Erasmus+, pomembno ustrajati na tem, da se zagotovi ustrežna finančna podpora, še posebej manjšim uh, upravičencem, tistim iz uh, oddaljenih regij, da se zagotovi um, to, da ne bo prihajalo do diskriminacije. Pomembno pa je tudi, da se programska pravila izvajajo na harmoniziran način v vseh nacionalnih agencijah ob upoštevanju vseh standardov kakovosti in postopkovnih praks. Naj tudi izpostavim, da so potrebni eh, jasni izidi Mm, tega programa, priprava kandidatov na to izkušnjo je tudi ključnega pomena in to mora vključevati tudi usposabljanje za jezikovne znanja, medkulturno eh, komuniciranje in tako naprej. Eh, to vrstno orodje mobilnosti je ključnega pomena, če želimo, da bodo upravičenci imeli čim več od te izkušnje, tudi kar zadeva čezmena sodelovanja in izmenjava na boljših praks in na nazadnje bi rad tudi izpostavil pomen eh, medsebojnega vsega Eh, učenja na podlagi do vrstnih izkušenj in eh, tudi več. Upam, da sem se držal časa. Hvala lepa. Hvala lepa, Tom van de Kandelare. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej hvala poročevalcu za ta osnutek glede implementacije programa Erasmus. pomembno je, da vse te tematiki damo ustrezen pomen. Sam sem bil leta 2005 eden teh eh, številnih študentov na programu Erasmus, tako da lahko na podlagi mojih izkušenj eh, tudi prispevam k tej razpravi. Danes, na primer, sem obiskal univerzo, ki je sodelovala v okviru novega programa Erasmus+, in eden njihovih glavnih pomislekov je, kako ohraniti kakovost tega programa. Študenti namreč morajo biti deležni kakovostnega poučevanja, ne glede na to, na kateri univerzi so. In izkušnja v okviru Erasmus Plus mora ponuditi točno eh, takšno izkušnjo tudi na eh, trgu delovne sile. Potrebovanje teh znanj in kompetenc ki jih ti pripravniki in študenti pridobijo v okviru Erasmusa, so tudi eh, reference, ki morajo biti koristne na trgu dela in to mora biti tudi jasno vidno in izpostavljeno, mora biti tem prihodnjim delodajalcem. Hvala lepa. Helga Stevens v imenu EKR je ni, Renate Weber za Alde potem. Tudi ni prisotna potem pa Tanja Gonzalez Penjas. Hvala lepa, zahvaljujem se eh, poročevalcu za delo eh, in tudi za ta konstruktiven fokus tega poročila. Torej, s tem se strinjam in mislim, da bi bilo najpomembnejše to, da se um, zmanjša razlike med um, kandidate iz različnih eh, držav in pa tudi informacije, ki jih prejemajo, bi morali biti bolj enotne. Erasmus eh, Plus eh, se odvija v kontekstu zelo prekernega trga dela za mlade. In eh, zato bi bilo še toliko pomembneje, da bi ti mladi lahko dobili ustrezne informacije eh, ne samo eh, glede univerzitetnega študija, temveč tudi glede usposabljanja in poklicnega študija. Naprimer, v moji državi imamo 20 tisoč invalidnih študentov in od tega jih je samo peščica prišla do eh, Erasmus plus eh, izmenjav. Torej tudi za nje je treba poskrbeti. Na to je treba zagotoviti tudi to, eh, da podjetja ne bodo izkoriščala teh mladih vajencev. Na to bi spomnila na Tonja Nerija, ki je italijanskega filozofa, ki je rekel, da je Erasmus naredil eh, več za evropske integracije kot katerikoli drug eh, program, kaj ti omogočil je mladim v Evropi, da se srečujejo, da se spoznavajo in eh, zato mora ta program služiti tudi temu, da se zmanjšujejo razlike med mladimi, ne pa da se te povečujejo. Dankeschön, Karima Deli. Hvala lepa, Karima Deli ni prisotna. Laura Elžeja tudi ni tu. Žoel Melin tudi ne. Se prav domnevam, prav domnevam, Dominik Martan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta osnutek mnenja k poročilu odbora za kulturo gre v unionistična smer, kar zadeva izobraževanje naših državljanov. Ta mobilnost bi po njihovem mnenju morala biti naslednja mlade odrasle na vseh ravneh izobraževanja. Ta mobilnost bi tako omogočila zagotoviti prihodno mobilnost eh, z veliko željo, da bodo brezposleni lahko iskali delo v drugih evropskih regijah, ki bi jim primankovalo Eh, delovne sile. To mi morate pokazati, takšne regije. Prav tako je pomembno, da se tu navežemo na aktualne teme in poročevalec tu žal ustraja na potrebi potem, da se vključi v ta program Erasmus plus tudi migrante. In eh, na ta način bi še bolj oddaljili ta program od prvotnega namena na kratko, torej eh, vse naj bi reševali na ta način, kot običajno v tem našem zboru. Hvala lepa. Hvala lepa, zaenkrat ne vidim drugih prošenj za besedo, vendar pa je Helga Stevens eh, nazaj v dvorani in tudi dobi besedo v imenu skupine EKR. Dankjewel, voorzitter en collega's. Ik... Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala poročevalcu in eh, čestitke za ta zelo dober osnutek. Na tej podlagi mislim, da bomo lahko prišli do zelo dobrega končnega rezultata. Eh, par eh, najpomembnejših podarkov, če smem. Popolnoma se strinjam s poročevalcem Erasmus+ ima oziroma ima lahko pozitiven učinek na trg dela. To ljudem omogoča, da pridobivajo zelo specifične kompetence, zelo specifična znanja, ki jih potrebuje trg dela. Če se odločite za Erasmus eh, Plus program, eh, tudi lažje dobite zaposlitev na trgu dela. To izkušnje kažejo in dejstvo je, da so izkušnje v Erasmus in Erasmus Plus investicije v delovna mesta. Uh, Eh, čeprav razumem, želite več sodelovanja med eh, izobraževalnimi institucijami in eh, trgom dela. To je ključnega pomena. Če izobraževanje ne bo usmerjeno v trg dela, bo imelo to katastrofalne posledice z vidika konkurenčnosti. In poleg tega je potrebno izpostaviti tudi to, da mora biti usposabljanje in eh, izobraževanje namenjeno temu, da vsak posameznik lahko največ stori s svojimi eh, talenti. Zdaj imamo določene kvantitativne cilje v programu Erasmus+. Eh, mislim pa, da ne smemo pozabiti tudi na kakovost. Torej ne le število sodelujočih v programu Erasmus+, temveč tudi nekaj, kakovost teh je pomembna. No in kot drugo, mislim, da moramo imeti več tudi dostopnosti v programu Erasmus Plus, kajti v tem trenutku je kar nekaj težav na tem področju. Dober primer je naprimer zelo veliko upravno breme, naprimer, če moral bi plačati lastnega znakovnega tolmača in podobno. Zaključujem mislim, da ni potrebe, da jih imenujemo ranljivi državljani ali kakorkoli, ker tu ne govorimo o nekakšnih ljudeh z uh, invalidnostmi, ampak mislim, da je kljub tem mojim določenim pripombam ta osnutek zelo dober in veselim se sodelovanja s poročevalcem. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Je to pravi znak za to, da je čas potekal. Je, dobro. To torej, je rok za amendmaje 29.9. opoldne 8.11.2016 pa bo glasovanje v odboru. Še enkrat hvala za razpravo in s tem smo si zdaj prislužili odmor, kajti obljubil sem, da bomo ob 17.45 začeli z glasovanjem. Kadilci mi bodo hvaležni, jaz sebi tudi. Tiste, ki pa sem vas eh, pregrajal zaradi časa za govor, pa prosim za to, da mi oprostite. Torej, 17.45 nadaljujemo.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

začeli s, um, s glasovanjem in sicer je to deseta uh, točka. Torej, tu imamo torej, elektronsko glasovanje v zadevi Microsoft in Finske. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, potem zaključujemo z glasovanjem. Sprejeto. na to eh, zadeva EGF eh, Ericsson, Švedska. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Na to enajsta točka. Nove priložnosti za mala prevozna podjetja, tudi vsega sodelovalni poslovni modeli. Torej, kompromisni predlog C. Hvala lepa, je kdo proti? Sprejeto, na to kompromis N, za, proti, sprejeto, na to kompromis B, proti, za, proti, sprejeto. Na to kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to imamo odstavek 1a novi, amandma 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, kompromis G za, proti, vzdržani sprejeto, odstavek 2 novi, torej 2a novi, amandma 38 za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis U za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Kompromis I za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, kompromis J, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis K, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis L, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M, za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 4a, ne, ne, je umaknen, se opravičujem, potem pa imamo odstavek 4a novi, amandmaj 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to uh, eh, amandma 65 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis O za, proti, vzdržani sprejeto, odstavek 5a novi, torej amandma 75, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis A, torej 7A, tu imamo nov amandma 89 eh, eh, za, proti, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto amandma 90 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to pa nadaljujemo z amandmajem 3, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Aha, dobro, s tem smo opravili. Uvodna izjava AA, amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis te, Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 15 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Amandma 16. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. In sedaj bomo elektronsko glasovali še v celotno poročilo. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 eh, za, 2 proti, 9 vzdržanih. Hvala lepa poročevalcu. Oziroma poročevalki, se upravičujem. Dobro, Potem pa nadaljujemo z 12. točko, Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, izvajanje prednostnih nalog za leto 2016. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis GA za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma šest. Za. Proti. Udržani. Zavrnjeno. Kompromis A. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 19. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis C. Za. Proti. Vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani. Sprejeto. Na to imamo amanma 25 in sicer glasujemo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 26 za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Sprejeto, amandma 27 za, proti, vzdržani. Sprejeto, amandma 28 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Amandma 28. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 30 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili, preverili elektronsko. Amendma 30. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 31 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 47, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. To mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Torej, drugi del uh, amandmaja 47. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Torej, 24 za, 24 proti, zavrnjeno. Na to imamo amandma 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 52, spet po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Ja, spet je zapleteno. Prosim, če lahko preverimo elektronsko. Drugi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amandma 53 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 54 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Dobro, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. Slabo vidim danes. Amandma 55 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Dobro, bomo preverili elektronsko 55 za. Um, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Amandma 57 za proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 57. Elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Sprejeto. Ja, torej vedno preverim, ko mi ni čisto jasno. Na to 58 za, proti, vzdržani, zavrneno. Ja, vidim, da mi res ne zaupate. Dobro, bomo glasovali elektronsko, 58. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Zavrneno. amandma 59 in 60 sta identična, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis H, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. na to amandma 76 eh, za, proti, vzdržani, zavrneno. Kaj ste želeli preveriti? <laughs> No, 77 za, proti, vzdržani, bomo elektronsko preverili, 77. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Na to 79 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, prosim. Amandma 79, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Ja. Ja sprejeto. Amandma 81 in 82 sta identična za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Na to 87, tu imamo še drugi del pr, eh, kompromisa 1, drugi del torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to amandma 93 in tu glasujemo, oziroma tu je SND prosil za glasovanje, poimensko glasovanje. Torej, najprej moramo glasovati o postopku za glasovanje poimensko. Torej, kdor je za to, da glasujemo poimensko, naj ustane. Torej, tako pri vas izgleda ena četrtina. Mislim, da je to več kot ena četrtina. Dobro potem pa bomo elektronsko glasovali o prvem delu amandmaja 93. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Das macht ihr jetzt? Moramo še enkrat glasovati. Dobro. 93 glasujemo poimensko. Začenjamo s glasovanjem. Prvi del, se opravičujem, prvi del. Ste vsi glasovali? Dobro, sedaj pa imamo pravilen rezultat. Na to drugi del amantmaja 93. Torej tudi o tem glasujemo poimensko in zopet prosim, da to najprej potrdite. Dobro, to je itak dobro za srce. Glasujemo torej o 93. amantmaju poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to amantma 95 za, proti, ja ne vidim dobro, ne dvigujete dovolj rok. Bomo preverili elektronsko. 95. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Na to 97 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko, torej amandma 97 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Na to imamo zopet eh, eh, porošnjo za poemensko glasovanje strani S in D-a za amandma 98 elektronsko. Ja, to tudi kaže, da je več kot ena četrtina, dobro. Potem glasujemo po imensko o 98. amandmaju. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Na to 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to amandma 102 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Torej 102 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 103 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 104. Bomo tu tudi glasovali po delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Torej 104, prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja, sprejeto. Drugi del uh, amandmaja 104, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 in tudi tu imamo glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani in mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko, da bomo bolj točni. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Na to tretji del za proti vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko. Tretji del. amandmaja 107. Ste vsi glasovali? Ja. Zavrnjeno. Amandma 108. 108 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili. 108. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Dvajset, dvajset, sto devet, amandma sto devet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, res, res mi ne zaupate. Dobro, bomo preverili. 109 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro. Sprejeto. 110 za, proti, vzdržani sprejeto, 111 za, proti, vzdržani sprejeto. 112. Je omaknen? Ne? Dobro, 112, glasujemo za, proti, vzdržani, zavrneno. Dobro, 112 bomo preverili na posebno zahtevo enega poslanca. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis je. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to amandma 118, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 119, za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. 119 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro, potem imamo rezultat. Zavrnjeno. Na to 121 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. 121. Ste vsi glasovali? 121. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L za z ustnim amandmajem, kot imate to natisneno, za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to amandma 132 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Amanjma 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Amanjma 139 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 140 za, proti, vzdržani, sprejeto, 141 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 142 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, 142. Ste glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 143 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 144. Dobro, bi preverili elektronsko 143? Dobro, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 144 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 145 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa imamo uvodne izjave. Amandma 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. amandma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Ja. Dobro, 35 za, 12 proti, noben se ni vzdržal. Čestitamo poročevalcu. Za danes smo zaključili. Torej 16, 12. oktobra od 9. do 12.30 in 5, od 15. do 18.30 se dobimo in na to 13. oktobra od 9. do 12.30. Lep večer vam želim.